nadaljevali bomo z 15. točko, gre za odnose z Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu. Poročevalec je Castaldo, gospod Castaldo. Prosim, mhm, dovolite mi, da spregovorim o nagrajenci za nagrado Saharova predtem lepo, da ste tukaj in da spremete naše delo. Gospa Hajder je tukaj v imenu gospoda Badavija, ki je še vedno zaprt v Saudovi Arabiji, še vedno trpi v neuzdržnih okoliščinah, kjer ga tudi trpinčijo. Nakratko bo spregovorila o njegovem imenu. Izvolite, gospa Hajdra.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 Dank, äh, die wegen der Kurzfristigkeit sind die Hvala lepa. Tolmači iz Rabščine še niso tukaj, kmalo bodo prišli. Ampak tiste imetnike nagrade Saharova, ki se tukaj pozdravljam, to je gospod Ali Fercat. On je eden najbolj poznanih karikaturistov in satirikov na politični ravni Sirije, pokazali ste veliko poguma, tudi Vitali Ponomarev je tukaj, predstavnik memoriala iz Rusije. Hvala za vaše delo. Vaša organizacija je lahko delala pod Brežnevom, zdaj pod Putinom pa imate težave. Hvala za vaše delo. Gospod Osman je tudi tukaj, sudanski jurist ki si je vedno zauzemal za svobodo svojih sodržavljanov. On je dobil nagrado Zaharova leta 2007, Sofie Busson je tukaj. Ona je predstavnica novinarjev brez meja. Hvala za to, da vaša organizacija še naprej deluje. Naprimer, zelo pomembni ste v Turčiji. Tudi gospod Litvino je z nami danes. Ona je predstavnica Beloruske zveze za novinarje. Upamo, da bo prišlo do pozitivnih premikov v vaši državi. Ti pogovori so predvideni. Da slima raslem je tudi z nami. Ona je novinarka, pisateljica, zdravnica, humanistka. Veliko pohval si je zaslužila v okviru boja proti. Ne pošteno s tem, kar zadeva obravnavo ženski in tako naprej. Veseli smo, da ste z nami in uh, vi ste tudi zelo uspešna pisateljica, prihajate pa iz Bangladeša tudi gospa Selimbegovič je z nami. Gre za aktivistko na področju človekovih pravic iz Sarajeva. Leta 98 je pokazala veliko poguma svojim delom. Hvala, da ste prišli sem in Želim vam veliko uspeha na vašem zasedanju kasneje danes. Lahko začnemo? Izvolite. مساء الخير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 sem vesela in ponosna, da sem lahko tukaj pri vas v veliko častvije, da sem lahko tukaj tudi v imenu svojega moža, ki je po krivici zaprt že tri leta in tudi v imenu mojih treh otrok, ki so brez očeta že vsta čas. Upam, da bomo to dočla s poročilom polnim upanja, da bo moj mož nekega dne lahko celo sam prišel sem in vas osebno pozdravil gre za zelo pomembno zadevo, prosim za pomoč, da bo lahko moj mož eh, lažje vzdržal pri tej nepreviči kazni. Vse gre ravno za to, za svobodo izražanja, za možnost pregovoriti v javnosti in upam, da boste eh, poslali tako pogumljajoče sporočilo mojemu možu Rajhu Badaviju. On je uporabil že vse možnosti, kar jih je imel vsa pravna sredstva, eh, vendar eh, žal ni uspel zabiti se te zaporne kazni. Lahko vam pa govorim tukaj, ne le v njegovem imenu, temveč vam tudi povem, kaj mi leži na duši. Uh, v bistvu živim že vsta čas eh, v tem stanovanju, ki je za nas, za mojo družino prazno. Prazno zato, ker vsak dan sproti čutimo njega, kako nam manjka, njegov prazni prostor je stalno prisoten. Ne vem, eh, kaj naj vam povem o tem. Pripravljamo se vsak večer kot po navadi. Eh, moji tri angelčki me sprašujejo, zakaj ni očeta, da bi jim povedal pravljico pred spanjem. Eh, in povem jim pač, da eh, ne more imeti svobode gibanja, ne morem jim razlagati, eh, da je prišlo do zaporne kazi zaradi političnih spopadov, zaradi različno mislečih v Saudovi Arabiji. Res je, da eh, pri vsej inteligenci eh, ne moremo eh, razumeti to, kar se bo dogaja. Dejstvo je, da lahko svojemu možu vedno samo polovim besede podpore, ki jih pošiljajo vse povsod da je vedno veliko ljudi, ki ga podpirajo, tu so njegovi prijatelji, družinski člani. Tudi mi se ne čutimo same, saj vemo, da nas toliko ljudi podpira, vendar lahko se tukaj zahvalim v imenu svojega moža in v našem imenu za podporo vseh svobodomislečih ljudi v svetu. Še enkrat iz srca hvala. Hvala lepa za vaše besede. To je izpoved ljubezni do vašega moža, ampak to je tudi izjava za nas, da imamo obveznost do vašega moža in da se moramo potruditi, da bomo zavarovali in zaščitili vse tiste, ki so pogumni, med njimi tudi vašega moža. Jaz sem danes že povedal, da je za me vse relativno preprosto, lahko govorim, kolikor hočem, nikoli ne bom končal v zaporu in ne skrbi me, da bi se mi kaj zgodilo. Pogumen politik v Evropski uniji pač ni nekaj, za kar bi potrebovali pogum in zato je med nami in njim velika razlika. Hvala še enkrat in lahko ste prepričani, da ga ne bomo pozabili in da bo to predstavljalo zelo pomembno točko pri našem delu. In uh, on bo svoboden, ko bodo vsi svobodni. To bo naša naloga. Hvala lepa še enkrat, da ste prišli do nas. So, wir fahren jetzt in unserer Tagesordnung fort. Äh, Prav, nadaljevali bomo. Nadaljeval bo gospod poročevalec Castaldo o razmerah v Tuniziji, v trenutni situaciji. 27 predlogov sprememb imamo. Morda bi lahko našli kakšne kompromisne predloge sprememb. 13. in 14. junija bomo o tem glasovali v odboru in poročilo bo septembra na plenarnem zasedanju. Če se strinjate s to časovnico, gospod Castaldo, izvolite. Grazie, vielen Dank, Herr Präsident. Grazie, Präsident. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, naj začnem s tem, da se pridružim vašemu glasu uh, in se zahvalim še enkrat, gospe Albadavi, da je prišla sem in spregovorila v imenu svojega moža, nagrajenca Saharova, ki bi ga radi videli tukaj med nami v čim krajšem času, da bi se z njim pogovorili svobodno. In to velja seveda tudi za vse politične zapornike, ki jih je treba osvoboditi. Zahvaljujem se pa sedaj tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so predložili eh, predloge sprememb k mojemu poročilu. Naše sodelovanje je bilo vse čas zelo konstruktivno in eh, moram reči, da sem zelo zadovoljen s tem. Tukaj v našem odboru smo imeli zelo dobro sodelovanje tako med poročevalci, poročevalci v senci. Imeli smo kar 17 kompromisnih predlogov sprememb, ki pa pokrivajo vsa poglavitna poglavja iz tega poročila. Veliko prizadevanj raznih političnih eh, skupin je s tem obrodilo eh, sadove in zato se lahko samo še enkrat zahvalim za dosežen konsens in široko podporo pri delu. Namreč tukaj gre za širšo tematiko eh, Severne Afrike. Evropska unija tu igra pomembno vlogo in Tunizija še zlasti, zato so odnosi med Tunizijo in Evropsko unijo zelo pomembni in upam, da bomo zato eh, prejeli za naše poročilo podporo z vseh strani, ker je pomembna zagonska moč eh, tega, eh, ravno v tem, da ne gre samo za trgovinski sporazum na mednarodni ravni, temveč eh, da gre za novo sredstvo za boljše trajnostno sodelovanje, ki si ga želimo zagotoviti. Radi bi bili v bistvu neke vrste začetniki to vrstega sodelovanja za celotno regijo. Ne bi se sedaj spuščal vse podrobnosti, vendar bi vas rad upozoril na nekaj pomembnih novosti. Najprej naj čestitam tunizijskemu parlamentu za novi zakon, ki so ga sprejeli, ki je pravzaprav v postopku sprejemanja in poskušajo s tem zagotoviti, vzpostaviti pravzaprav ustrezna jamstva za doseganje mednarodnih standardov in v tem imajo seveda tudi vso našo podporo. S tem bomo lahko več storili tudi v smislu preventivnega delovanja, kadar gre za preprečevanje kriminala in podobno. Naj vas opozorim še na deseto enakta konferenco, na katerih je pobuda za jasno razločevanje med vero in državo prijela 93-odstotno podporo. To je pomemben korak. Eh, Enakva je sicer eh, islamska stranka, je pa zelo pomembna v politični areni, tako da je zelo pomembno, eh, če služi kot zgled ne le za Tunizijo, temveč tudi za celotno regijo. Naj še pozdravim eh, vse, ki so prispevali k našemu delu tudi glede eh, kompromisanega predloga številka 3 kjer gre predvsem za vprašanje položaja mladih ljudi. To se navezuje na kompromisni predlog številka 4. Menim, da je prav, da pogledamo, kakšni so poglavitni razlogi in težave, predvsem s tem mislim družbeno izključenost, ki vodijo potem k raznim ekstremnim pojavom. Dovolite mi, da se še enkrat zahvalim vsem kolegicam in kolegom. Mislim, da smo uspeli eh, dodelati prvotni predlog, eh, ki podaja zelo močno sporočilo Tuniziji, da imajo v nas močno podporo, ko eh, stremijo k nadaljni poti k demokratizaciji svoje družbe tu lahko odigramo pomembno vlogo in jim pomagamo, ne le z lepimi željami. No, sedaj pa gremo naprej. Lahko bi volili že italijansko, ker bo sedaj govoril gospod Čeza v imenu LS. Hvala, gospod predsedujoči. Naj se najprej zahvalim gospodu Kastaldu za odlično opravljeno delo na tem poročilu ki je v končni fazi zelo uravnoteženo. In mislim, da je s tem upravil velik napredek, besedilo je veliko boljše kot na zadnje, ko smo ga obravnavali v splošni razpravi, ko smo imeli splošno razpravo v Tuniziji, mislim. Sedaj je besedilo veliko jasnejše in bolj konkretno. Besede gospe Badavi, eh, še vedno odmevajo v naših ušesih in nas opominjajo, da ko pride do situacije, ko se je treba boriti za eh, svoboščine in svobodo izražanja, je to tako pomembna zadeva, da moramo vsi stopiti skupaj. Vsakdo od nas mora vsega, praktično prispevati k tem prizadevanjem in pomagati Tuniziji. Jasno je, da je pot še dolga, vendar oni s svojimi prizadevanji eh, zelo napredujejo in tudi mi moramo biti z naše strani praktični in razumeti, kaj vse je treba storiti na njihovi strani, da bodo institucije delovale tako, kot je treba. Pri tem lahko vsi mi odigramo pomembno vlogo, tako politične skupine kot eh, institucije, lahko jim celo pokažemo, kako to deluje pri nas. In mislim, da je tukaj vsak evro, ki se zapravi, zelo smotrno porabljen, če s tem spodbujamo gospodarski razvoj Tunizije. To pa pomeni tudi večjo varnost za Evropo. To nikakor ni slepa ulica, ki vodi samo v eno smer. Gre za dvosmerni promet in nikakor ne gre podcenevati pomena Tunizije tudi v smislu eh, varnosti v naši soseski. V Tuniziji imajo med drugim tudi veliko libijskih državljanov, ki jim nudijo pomoč sprejemajo tudi begunce iz drugih držav, torej gre tudi za zelo izrazito vprašanje varnosti. Pomembno je tudi, da se zavedamo kulturnih razlik in kulturne raznolikosti in prepričan sem, da bi lahko v smislu naše sosedske politike lahko storili še veliko več. Predvsem pa je treba vse te prednosti sodelovanja, predstaviti mladim ljudem v Tuniziji in jim pomagati tudi pri razumevanju raznolikih kulturnih eh, razsežnosti. Eh, visoka brezposobnost pa nikakor ne prispeva k boljšemu razvoju dogodkov. Dolgoročna brezposobnost, kar je že dokazano, se pogosto razvije v dolgoročno brezposobnost apatijo in iz tega pride še marsikaj drugega. Torej, tukaj lahko rečemo, da gre za konkreten proces in da smo si tukaj v teh sedemnajstih kompromisnih predlogih prizadevali priti do jasnega besedila, ki jasno izraža pomoč državi, ki si prizadeva na poti demokratizacije. Pier Antonio Panceri, imate besedo. Najlepša hvala. Najprej gre vsa hvala poročevalcu za zelo poslovn in resen pristop eh, k svojemu delu. Moram reči, da je tudi vedno znal prisluhniti različnim mnenjem, tudi poročevalcem v senci, Eh, to besedilo, ki ga imamo pred seboj, sedaj jasno kaže politično sporočilo Evropskega parlamenta. Naš namen pa je bil vključiti v to vse potrebne instrumente, ki bi zagotovili hitrejši razvoj in gospodarsko rast te države. Še zlasti v luči pričujočih terorističnih napad, napadov, ki smo jih nedavno videli. In ki poleg vsega ostalega, močno škodijo tudi turistični industriji. To pa vpliva na številna druga področja. In eh, zato moramo storiti, kar je v naši moči, da jim pomagamo, da pomagamo Tuniziji ne le z politične plati, temveč tudi finančno. To je hkrati tudi poziv Tuniziji, naj nadaljuje z reformami, ki jih nameravajo še izvesti, da bi izboljšali tudi prožnost in eh, hitrost sprejemanja nove zakonodaje, ki bo omogočila tudi vse pogoje za boljši gospodarski razvoj. Tunizija kot država se močno spreminja v zadnjem času in sicer na vseh področjih. Zelo zanimivo je bilo prisostovati enakta kongresu in gledati, kako se je njihovo politično delovanje spremenilo. Tam so bili tudi drugi mednarodni uh, opazovalci. Vendar eh, ni šlo samo za aranžiranje izložbe, kot so nekateri cinično dejali, ko so videli tuje predstavnike sedeti v galeriji. Ampak kakorkoli že pogledamo na te zadeve, ne glede na to, kakšno je mnenje te ali one politične skupine, že samo dejstvo, da sedimo vsi skupaj in da se pogovarjamo o tem, pomeni, da se krepi zaupanje in sodelovanje in da bomo lahko storili še kaj dobrega. In bistvo vsega tega je, da gre za poročilo, ki pomeni velik korak naprej v vseh teh skupnih prizadevanjih. Čisto na kratko. Dovolite mi naj se zahvalim vsem kolegicam in kolegom, pročevalcem v senci Fabiju, pa še zlasti zaradi njegovega tvornega pristopa k pogajanjem, zaradi tega, ker je bil vse čas osedotočen na pomembne zadeve in tako smo prišli do tega besedila, ki se ga zelo lepo bere. Nasplošno moramo poslati močno sporočilo Tuniziji, sporočilo podpore. Namreč gospodarski razvoj bo temeljni kamen tunizijske stabilnosti in rasti, kar bo ustvarilo nova delovna mesta in z roko v roki z izobraževanjem in usposabljanjem bodo ustvarjene nove možnosti in priložnosti za mlade ljudi. Prav tako je treba omeniti tudi dobro upravljeno makroekonomsko pomoč. To je seveda lahko koristno, vendar mora biti povezano tudi z drugimi ukrepi. Z drugimi besedami, lahko sicer gradimo letališča in mostove, vendar je usposabljanje novih učiteljev in gradnja novih šol nekaj veliko pomembnejšega, da se bo to poznalo v vsakdanjem življenju. Za skupino liberalcev, gospod pa desarnes. Hvala lepa. Še enkrat se moram zahvaliti tudi gospodu poročevalcu, njegov pristop je bil vse čas resen, zato je bil tudi uspešen. Ponavljam sicer vse to, kar so povedali že predgovorniki, ampak eh, vseeno je treba reči, dejstvo je, mi, Evropska unija, moramo pomagati. Tuniziji. Tunizija je ena redkih držav, žal preredkih, ki je dejansko doživela pravi proces demokratizacije in uh, vemo, kako so se ti procesi demokratizacije izjelovili drugod. Uh, lahko tudi podprem uh, kolege, ki so prej govorili o delitvi države in uh, vere, uh, To je zelo pomembno, da je to zapisano z jasnimi, nedvomnimi besedami, da ne bo prihajalo do nikakršne zmede glede upletanja eh, države v vero in obratno. Gre torej za dobre temelje nadaljne demokratizacije in zato je treba poskrbeti tudi za krepitev gospodarstva, še zlasti za položaj mladih, še posebej proti jugu, ker je bil pač turizem poglavitni steber gospodarskega razvoja, sedaj pa z nedavnimi dogodki vemo, da je turizem utrpel veliko škodo, kar pomeni tudi veliko škodo za celotno gospodarstvo, če pogledamo samo na katere druge države meji, Tunizija, naj omenim samo Libijo in uh, trgovino z orožjem, ampak ne gre samo za to, lahko govorim tudi o številnih beguncih, ki so že tam in tistih, ki bodo še prišli v Tunizijo. Torej, Tunizije treba pomagati, mislim, da je Evropa že veliko storila eh, in že v prvih treh mesecih smo že sprejeli tri pomembna besedila, tudi rezolucija, o kateri smo še nedavno razpravljali o partnerstvu, tako gospodarskem kot političnem, eh, z regijo in ta sporazum s Tunizijo je tudi zelo pomemben v tem smislu. Seveda smo sprejemali tudi določene nujne ukrepe glede izvoza, eh, potem kvote za olivno olje in podobno. Potem smo pa prav tako glasovali tudi o 500 milijonih makrofinančne vsega,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 Rokosto ali kakšne so perspektive in možnosti, kot sta storili naprimer Nemčija in Francija, ki sta dolgove v bistvu kompenzirali z določenimi pomembnimi projekti. To so možnosti, o katerih lahko razmišljamo v prihodnje, če hočemo zares pomagati Tuniziji. Hvala za pozornost. Madame Veržija. Hvala lepa, gospa Veržija. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila gospodu Kastaldu za njegov zelo prijeten način dela, še zlasti v trenutki, ko smo skupaj iskali kompromise. In eh, to je zelo pomembno. Vsi smo zares prepričani, da je treba dejansko pomagati Tuniziji. To je ključna država v tej regiji, ki je politično tudi pomembna, zato je tudi pomembno, da jo politično podpremo. Tam so se zadeve sicer že zelo spremenile, veliko napredka je bilo doseženega, eh, ampak kot radi rečemo v Franciji, tudi francoska revolucija ni bila sklenjena v enem dnevu, torej vsega demokracija in demokratizacija pomenita eh, celovit proces, ki traja. In eh, zato moramo tukaj razmišljati tudi širše, tudi o s tem povezanih zadevah, o socialnih problemih. Namreč tu se zadeve niso premaknile niti za centimeter, revščina, brezposelnost, Vse to so veliki problemi za Tunizijo, eh, prihaja tudi do velikih eh, razlik v brezposelnosti, naprimer od regije do regije na jugu in jugo vzhodu Tunizije, to še zlasti izrazito. In eh, navezala se bom tudi na kolegico Desternez, ki je, ampak naj najprej povem, da je pomembno, da to partnerstvo eh, usmerimo v pravo smer, tako z ekonomske kot socialne plati in da eh, Evropska unija ne zagovarja samo nekih določenih interesov v škodo splošnega interesa, ker eh, konec koncu s tem ne bi dosegli nič pozitivnega, in ne smemo pozabiti na socialno problematiko, ne smemo name čakati, da le ta oziroma njeno nereševanje povzroči še več škode v Tuniziji. Tunizija se sooča s hudimi težavami na tem področju in zato moramo paziti na to in še nadalje spremljati, kako se odvijajo zadeve v zvezi s svobodo, govora, eh, svoboda blogerjev v njihovem izražanju in podobno, ker ob eh, sprejetju novega zakona o boju proti terorizmu se lahko mimo grede, če ne bomo pozorni, povozijo številne pravice. Torej moramo gledati, da se zadeva dvije v pravi smeri. Toliko zaenkrat rada pa bi povdarila še to, da je od eh, izbruha libijske vojne naprej, Tunizija že sprejela en milijon beguncev, ljudi, ki so pribežali pred vojno. To je torej enaka številka kot skupno število beguncev, ki so uh, Eh, prišli čez sredozemsko morje v Evropsko unijo. Poglejmo si, da je potegnemo usporednice, kako določene veliko manjše države spremejo enako število beguncev, kot se mu evropejci z vsemi štirimi upiramo. Torej, treba je govoriti tudi o sodelovanju na področju boja proti trgovini z ljudmi, ne gre samo za gospodarsko sodelovanje, ampak eh, moramo spostaviti dobre odnose, z tunizijskim parlamentom. Dejstvo je, da oni pogosto tudi nimajo pravih sredstev, da bi ustrezno delovali, še zlasti, kadar je treba širiti sodelovanje z, z civilno družbo. Potem je tu še vprašanje vedno večje zadolženosti Tunizije. Tukaj naštem še nekaj pomembnih vprašanj, enakost med spoloma, vprašanje mobilnosti in eh, mene še zlasti skrbi eh, vprašanje mladih, ker žal vidimo, da številni mladi iz te regije, ne samo iz Tunizije, vedno teže pridobijo vizume za pot v Tunizijo. Evropsko unijo, kar je zelo pomembna zadeva, ker potrebujemo mlade ljudi iz te regije, ki bi hodili k nam na študije in spostavljali tesnejše stike, ker gre za to, da spostavljamo tudi kulturno sodelovanje. Boj proti terorizmu se ne sme odvijati tako, da bi škodil sodelovanju s Tunizijo in mislim, da bi morali poskrbeti za širše sodelovanje na vseh področjih, ker je to zelo pomembno. Toliko za enkrat, gospod predsedujoči. Hvala. Gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi, najprej naj pohvalim delo ne le našega kolega Kastalda, temveč tudi vseh, ki so sodelovali pri oblikovanju tega uravnoteženega besedila, mislim, da imamo pred seboj poročilo, ki kaže na ustrezno uh, stališče Evropske unije v, v smeri Tunizije 18. Eh, in 19. Uh, eh, aprila smo bili uh, Eh, tudi eh, na obisku v Tuniziji pod pokroviteljstvom njihovega predsednika vlada. Bili smo tudi na krajih, kjer je prišlo do napadov junija, kjer je bilo 38 mrtvih. Tako da smo si ogledali te zadeve, za nas je bilo pomembno, da smo lahko prišli tja na obisk, da smo bili priče temu, kako se Tunizija spopada s terorizmom. In ugotavljali smo, da je sicer gospodarsko stanje zelo žalostno. 80 odstotkov hotelov je praktično zablokiranih, zazidanih, tako rekoč, že od junija lani noben evropski turist noče več iti tja na počitnice. Mislim pa, da gre tudi za to, da vzpostavimo ponovno zaupanje evropejcev v to državo in regijo. Namreč na 100 do 160 km od libijske meje Čeprav vemo, da je situacija v Libiji zelo nestabilna, lahko vidimo, da se je življenje normaliziralo in eh, še naprej prihaja jasno tudi do upadov teroristov na jug eh, Tunizije. To počnejo namenoma, da bi destabilizirali tunizijsko državo. In tu bi morali poleg gospodarske pomoči, ki jo je tako ali tako treba ukrepiti, poskrbeti tudi za sodelovanje na področju varnosti, na še tesnejše sodelovanje v skupnem interesu in potem moramo nadalje delovati tudi v smislu iskanja rešitev za stabilizacijo in poenotenje libijske države, ker Tunizija potrebuje med drugim tudi stabilne sosede. Hvala, gospod Galer. Um, als jemand, der regelmäßig. Najlepša hvala. Kot nekdo, ki kar redno potuje v Tunizijo, že od leta 2011, moram reči, da me zelo veseli, da smo dosegli, dosegli tako širok konsens. In hvala tudi Fabiju Kostaldu za to, da je v svojem poročilu to tudi zelo dobro odrazil. Upoštevajo vse vidike, vse relevantne elemente in še enkrat hvala za to bi pa izpostavil naslednje. Zelo pomembno se mi zdi, da naše kolege potrebujemo tudi tu v parlamentu, kajti pred njimi so res uh, veliki izzivi, s katerimi se morajo soočiti. Ampak trenutno razmere tega še ne dopuščajo, žal. Bi pa povedal še nekaj pozitivnega. Že od samega začetka, vsak, kar ga poznam, sem govoril o is islamski stranki, ne islamistični stranki. Vedno sem imel vtis, da velika večina v tej stranki uh, Eh, podpira vero kot neke vrste politični ali pa vrednostni kompas, ne pa kot eh, ključno komponento samega političnega programa. In mislim, da je vaše besedilo tudi odraz tega. Tako da lahko to pozdravim. Seveda nas uh, zanima, kako je s kompatibilnostjo islama in pa demokracije, ne samo v teoriji, tudi v praksi. Uh, tako relevantna stranka mora to tudi zapisati v svoj eh, program in zato je to vsekakor hvale vredno. V poročilu eh, na mestu, ki govori o gospodarstvu, predlagate, da bi Tunezijo, eh, pardon, Tunizijo vključili v program Kozme, da bi skušali pomagati njihovim podjetjem pri doseganju konkurenčnosti, že posebej njihovim MSP-jem, In izjemno eh, pomembna je tudi eh, pomoč v kmetijstvu, ki ste izpostavili. Ampak, kolegice in kolege, to, kar podpiramo na papirju, moramo podpreti tudi v, v praksi. Moramo biti dosledni in to pomeni, da moramo naše tržišče odpreti za proizvode MSP-jev in pa eh, kmetijske proizvode. To ne sme biti enosmerna cesta ravno obratno. In tudi to bodo posledice reforme, tega se moramo zavedati. Lahko pa ima to pozitivne učinke na nas in na Tunizijo. Tako da se tudi tega moramo zavedati. Na področju varnosti in pa obrambe eh, bi morali vsekakor zelo podrobno skupaj s tunizijsko stranjo analizirati njihove potrebe. In to, kar potrebujejo, to morajo tudi dobiti. Je pa res, da se lahko zgodijo tudi napake, da se lahko zgodijo tudi neljube stvari, ki pa bodo imeli, imele posledice tudi za nas, ne samo za Tunizijo. In zato bi bo, bilo to morda nekoliko bolj poceni, eh, če bi stvari samo financirali in se ne odeleževali kakšnih akcij tudi v praksi. Eh, Mislim pa, da je Tunizija zelo dobro pripravljena na vse varnostne izzive in zato tudi podpiram na besedilo na tem mestu. Prepričan sem, da bomo poslali tunizijskim kolegom, prijateljem zelo močan signal in da jih bomo tudi nekako opogumili na njihovi poti. Kajti Tunizija je država, v kateri ljudje morajo videti prihodnost. Uh, morajo verjeti v nova delovna mesta, v gospodarsko rast na zadnje, kajti samo tako se bodo lahko ljudje vrnili ali pa ostali v tej družbi. Hvala. Hvala, gospod Kastaldo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Ja, samo za vas po romunsko. Nekaj besed. Jaz vam ne bom odgovarjal v romunščini. Ne, ne, brez problema bom eh, nadaljeval v italijanščini, brez strahu. Tako, um, pozorno sem poslušal vse komentarje kolegov in mislim, da ni vedno podobno, ko razpravljamo o podobnih stvarih, uh, da dosegamo takšno konvergenco v celotnem političnem spektru. To je res odlično, ker se lahko eh, povežemo pri podobnih poročilih tudi v prihodnje. Številne komentarje kolegov sem tudi upošteval eh, pri pripravi poročila. Naprimer, ko gre za pomoč turističnemu sektorju, ki je bil tako močno prizadet zaradi zadnjih napadov. Res bo treba eh, pomagati eh, Tuniziji kot blagovni znamki in pa ugledu Tunizije kot eh, turistične destinacije, da si opomore po teh grozljivih zadevah v preteklosti, pa tudi na drugih področjih, da se Tunizija postavi na svoje noge, da se izkoplje iz revščine, da se odpravijo socialne razlike, gospodarske razlike in tako naprej. Ravno to so največje težave pri poti v prihodnost, v bolj stabilno eh, prihodnost za Tunizijo. Še enkrat bi se zahvalil vsem kolegom, ki so vložili predloge, ki so stvari komentirali, kajti to je res horizontalno vprašanje, ki zadeva ne samo naš odbor, tudi druge odbore parlamenta, pa vse skupine. Ne na zadnje imamo skupno parlamentarno skupščino z državami Magreba. In tudi v tem kontekstu moramo razmišljati, ker se da še lahko gospod Pancen je predsedujoči te skupščine. Uh, to delo moramo nadaljevati na vseh možnih frontah, pri vseh možnih vprašanjih in kjerkoli se bo pojavila možnost za sodelovanje med severno in pa južno stranjo sredozemlja, moramo to izkoristiti. Tako da upam, da bo to res upoštevali, eh, da bo to res upoštevali in da bo to res eh, tudi uspešno. Da na zadnje, ko gre za boj proti terorizmu, ko gre za mm, nova delovna mesta, za mlade, za nekoliko manj mlade, za MSP, -je, kot je omenil gospod uh, Galer, za kmetijski sektor v Tuniziji, ki je eden od stebrov celotnega tunizijskega gospodarstva. Potem je tu še sodelovanje z odborom INTA, gospod Desarmes. To je res zelo pomembno kajti samo tako lahko imamo kar se da celovito in horizontalno strategijo oziroma pristop na ravni vseh odborov Evropskega parlamenta in samo tako bomo lahko poznali jasen in odločen signal v Tunizijo in pa v javnost na splošno. Samo tako bomo lahko stopili na pravo pot. To je pot, sodelovanja. In mislim, da bo tudi naš odbor eh, moral sodelovati z odborom INTA pri makroekonomskih vprašanjih povezanih s trgovinsko politiko. To je pristop, ki ga sam tako ali tako pozdravljam, katere bo pozivam. So pa tu še drugi vidiki, naprimer varnostna razsežnost. In pri tem moramo upoštevati tudi eh, sosedo Tunizije veliko sosedo Libijo, ki je trenutno velika skrb. Imamo sicer vlado narodne enotnosti, za kar so se tudi združeni narodi močno prizadevali. Stabilnost v Libiji pomeni tudi stabilnost za širšo regijo, za Tunizijo, za Egipt in za celoten Magreb. To je ključnega pomena. In strinjam se z gospodom Čezo, ki je dejal, da vsak evro, ki ga porabimo, za ekonomsko uh, stabilnost v Tuniziji uh, obrodi sadove za nas druge, ne samo za Tunizice, tudi za nas. In to je res nekaj, kar moramo replicirati tudi v drugih državah okoli sredozemlja. Francoski kolegi so prav tako opozorili na to. Ne gre samo za države na južnem robu sredozemlja ali pa za države na jugu. Uh, Evropske unije, gre za širši kontekst, za širšo regijo, tudi za sosede, ki so severno, vzhodno ali pa še bolj južno od te, teh držav. Poslušali smo tudi sporočilo, ki ga je podal kongres Nahta. In tudi omenjeno sporočilo je izjemno pomembno, ker ne na zadnje predstavlja neke vrste nov pogajalski uh, okvir, s katerim lahko potrebujemo tako tunizijsko ljudstvo, kot tudi njihove demokratično izvoljene predstavnike v parlamentu. Delati moramo skupaj in jim dati tudi vse potrebne finančne instrumente za to. Če želimo biti demokratičen parlament, oziroma če želimo, da bo Tunizija imela demokratičen parlament in demokratično, svobodno državo, potem je tak pristop nedvomno potreben. Samo tako lahko krepimo nadaljni razvoj. Zahvalil bi se gospodu Galerju za sodelo, ki ga je opravil v tem eh, kontekstu in upam, da bomo tudi pri glasovanju tako enotni, tako jasni, da bomo poslali jasen signal tunizijskim prijateljem in pa partnerjem, kajti to je ključnega pomena. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo končali z razpravo. 13. in 14. junija bo potekalo glasovanje o tem v odboru na plenarnem zasedanju, pa bo o tem glasovali septembra. Tako, zdaj pa gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer gre za predstavitev študije o elementih za strategijo Evropske unije za odnose z Iranom po jedrskem dogovoru, ki jo je naročil odbor AFET. Podpredsednica komisije, visoka predstavnica eh, Mogherinijeva je 16. aprila skupaj s sedmimi komisarji in komisarkami odpotovala v Iran na obisk. Imamo tudi poročilo na lastno pobudo in o strategiji in glede Irana po sklenitvi jedrskega dogovora, ki je pripravil gospod Havit in pa tudi študijo Evropske komisije, s katero želimo ovrednotiti odnose med Evropsko unijo in pa Iranom potem. Študijo je pripravil dr. Ruspeh Parsi, direktor uh, skupine, oziroma študijske skupine za odnose med Evropsko unijo in Ura, Iranom, z Univerze Lund na švedskem, in pa gospa MacArthur iz Združenega kraljestva. Doktor, doktorica je danes z nami. Doktorica Parsi, izvolite deset minut imate na voljo za predstavitev vaših sklepov, oziroma doktor Parsi, pardon. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Predstavil bom glavne elemente našega poročila. In sicer je naš glavni argument naslednji. Evropska unija in pa Iran morata vzpostaviti boljše odnose, če želite imeti bolj strukturiran in pa bolj trajnostni dialog. ta dialog mora imeti tudi bolj strateško razsežnost, s katerim ne bomo reševali samo aktualnih vprašanj, ampak mora imeti daljnosežen strateški eh, pristop, ki bo dovolj robusten, da bo preživel tudi more bitne konflikte in pa nesoglasja v našem razmerju. Iran je bil priča dvema zelo pomembnima volitvama v zadnjih dveh letih predsedniškim volitvam, ki jih je Hafen Rohan leta 2014 tudi dobil in eh, s katerimi smo dobili nov zagon pri jadrskem vprašanju. To pa se je zgodilo julija 2015. Letos, februarja, pa tudi v drugem krogu ob koncu aprila, so bile v, parlament, v Iranu parlamentarne volitve. In takrat smo lahko opazili, da so Iranci oziroma Iračani in pa Iračanke glasovali za bolj odprt dialog, tako z Evropsko unijo, kot tudi z Zahodom na splošno. In vse to pomeni, da so planeti v ustrezni konstelaciji, vsaj za Iran, v konstelaciji, ki pomeni boljši, bolj odprt odnos z Evropsko unijo. V poročilu pa govorimo tudi o podrobnostih in pa o načelih takšnega dialoga tu je seveda izjemno pomembno ohraniti eh, oziroma se naučiti nekaj iz glavnih, eh, glavnih zaključkov jedrskega dogovora in sicer, da mora biti dialog potekati na ravni, na enakopravni ravni in da mora biti priti do načela vzajemnosti. Dialog, ki bi potekal od zgore na vzdolj, ne bo uspešen. Prav tako smo opazili eh, okrepljeno potrebo po sodelovanju Evropske unije in Iranom tudi na področju um, gospodarstva, tudi na področju energetske varnosti na nazadnje, kar je pomembno sploh za nas v Evropski uniji, pa tudi na drugih področjih, naprimer na področju transfera tehnologije, prenosa tehnologije, okolja eh, in pa trajnostne rasti. Na teh področjih ima Evropska unija dovolj znanja, pa tudi dovolj interesa, po drugi strani pa si Iran tega želi in razume, da bo tudi to sodelovanje eh, v mm, korist obeh strani. Seveda pa se glede nekaterih eh, elementov ne strinjamo povsem. Iran se ne strinja posebno z našo politiko, z našim pristopom, mi pa ne z njihovo. In tudi to moramo poštevati. Ampak če želimo iti naprej, če želimo stvari poglobiti, rešiti ali pa vsej doseči skupen dogovor, potem moramo te, ta nesoglasja odpraviti. S tem se moramo ukvarjati v najširšem možnem kontekstu, širšem kot pa zdaj. In pa tudi v okviru, ki bo širši kot pa le okvir na najvišji politični ravni. To pomeni, da predlagamo ustanovitev številnih delovnih odborov, skupnih odborov, kjer bi sodelovali javni uradniki, in pa politiki, in v katerih bi reševali številne elemente, ki bi bili nekoliko niže kot pa eh, tisti na najvišji politični ravni. Prav tako obstajajo tudi določena področja, ki so eh, predmet skupnega zanimanja, naprimer regionalne zadeve, nestabilnost Iraka, nestabilnost Afganistana, pa tudi eh, še vedno trajajoča krvava mm, državna vojna v, Siran, v Siriji, kjer je Iran prav tako eden od pomenih akterjev. Če to ne bo rešeno, eh, oziroma če bo, to, če bo to želeli uspešno rešiti, potem mora tudi Iran sedeti za pogajalsko mizo. Sicer se to področja, kjer nismo vedno posem sklajeni z iranskimi oblastmi, ampak če želimo to rešiti, potem mora Iran vsekakor sodelovati za pogajalsko mizo. Tudi to mora biti eh, nekaj, kar bo potekalo na enakovredni, zelo ravni enakopravnih partnerjev. To so področja, kjer vidimo potrebo po boljšem sodelovanju in kjer smo do sedaj opazili precej več konfliktov kot pa sodelovanja. Kot posledica vsega, eh, vseh konfliktov v regiji eh, opažamo vedno večje migracijske tokove, kajti begunci, ljudje, ki so bili prizadeti v vojni, bežijo sploh k nam v Evropo. In to kaže, da Evropska unija in pa Iran ostajata v istem čovnu. Karkoli se zgodi v tej regiji, ne, nima posledic samo za Iran in Iran ni samo eden od upletenih eh, akterjev, ampak ima posledice tudi za Evropsko unijo. In ravno zato je tudi v našem strateškem interesu vsak dialog z vsemi upletenimi stranmi. Oziroma vsak dialog, s katerim lahko skušamo odpraviti posledice dogajanja, ki smo jim priča. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Howitt, poročevalec, je žal odsoten. Koordinatorji so na vrsti. Gospod Preda, želite kaj povedati na to temo? Ne. Gospod Tenok? Ne? Kdo drug? Morda? Gospod Bugner? No, gospod Buhner, izvolite. V tem poročilu je nekaj pomankljivosti. Na strani 17 piše, da trgovina in o, eh, trgovanje nasplošno lahko izboljša stanje iranskega prebivalstva. Zdi se mi, da se bo zgodilo ravno obratno, kajti revolucionarna garda je prejemnik vseh teh sredstev. denar, ki bo v Iran prišel na ta način, bi lahko bil uporabljen za še večji pritisk nad prebivalstvom, kot pa do zdaj. To je sicer nekoliko pesimističen pristop, ampak je realen, je ena od možnosti, ki se lahko zgodijo. In zato vas prosim, da smo kar se da previdni, ko gre za to vprašanje. Če grem naprej, točka 4.4 na strani 18, ki govori o okoljskih zadevah ni pa tako pomembna, ker je tu gre za katastrofo. Namenoma uporabljam to besedo. Se pravi, okoljsko katastrofo pri jezeru Olmija. To je prav tako izjemno pomembno. Potem jedrska varnost. Gre za raziskovalni reaktor, kjer poteka sodelovanje med zahodnimi državami in pa Iranom. poročilo je treba vsekakor še izboljšati in ga na mestih poglobiti. Na določenih mestih poglobiti. Hvala. Hvala, gospod Boštinaru. Najlepša hvala, gospod predsedoči. Dve krajši pripombi imam, ki sta tudi skrb z moje strani, nekaj mi skrbi. Prvič, treba je spremljati ulogo, ki jo Iran igra v sirski krizi tako pozitivno kot tudi negativno. Vsi naši dialogi z Iranom morajo vsebovati rešitev, ki bi oziroma vsi dialogi morajo vsebovati komponento, ki bo upoštevala, da lahko vsakašno nepotrebno upletanje Irana v Siriji pomenilo prekinitev pogovorov z naše strani. Potem pa še druga stvar. Zdi se mi, da se v rokah Hezbolaha eh, pojavlja vedno več eh, orožja, ki potuje iz Irana prek Sirije eh, do Hezbolaha. In ta, to oboroževanje, ta količina orožja bi lahko dosegla tudi kritično raven, ki bi pomenila spor, oborožen spor na veliko bolj nevarni ravni kot do zdaj. In tudi o tem moramo govoriti z Iranom, kaj se da odkrito. Treba je biti previden in ne nasedati utopijam in sladkim obljubam. Stvari moramo dati na dnevni red in o njih govoriti, ker so to kritične zadeve in zelo akutne zadeve. Hvala. Hvala, gospod Boštinaru. Še kdo morda? No, kot kaže, ne, kot kaže to, to. Gospod Pašti, izvolite. Najlepša hvala. Dovolite mi, da odgovorim na vprašanje posamično. Trgovina z Iranom in pa korist za revolucionarno gardo in ne za prebivalstvo. No, to je precej poenostavljen eh, pogled na delovanje Irana pa iranskega gospodarstva. Sicer je revolucionarna garda izjemno pomemben varnostni in pa gospodarski element, ampak gospodarstvo Irana je veliko bolj diverzificirano, kot pa eh, kaže na to vaš pogled. Potem drugič. Eh, Če si pogledamo primere drugih držav, so, za katere veljajo sankcije in pa embargi, lahko vidimo, da je represivni aparat posamezne države zadnji, ki ga sankcije gospodarsko prizadane. Če si pogledate, naprimer, Irak v 90-ih letih prejšnjega stoletja, lahko vidite, da smo Irak res stiskali in stiskali, ampak denar, ki ga je Saddam Hussein in pa njegova vlada imela, eh, bil vedno namenjen represivnemu aparatu z dolžnim spoštovanjem, kar zadeva revolucionarno gardo in pa njihovo delo, njihovo delovanje, vedno bo Iran imel denar za revolucionarno gardo. Seveda je trgovina z Iranom eh, dobrodošla tako za Iran, kot tudi za nas, ampak ko govorimo, da je to dobrodošlo za državo, da pomaga državi, to pomeni, da je tudi eh, eh manj brezposobnih v tej državi, da, so ti, da, so, da, so, da je prebivalstvo bolj premožno in da so tudi politično nekoliko bolj eh, neodvisni. To pomeni, da gospodarstvo uporabljamo za odprtje novih poti, novih rešitev. Zdaj, ali to pomeni, da bo Iran zaradi nas na enaki liniji kot pa mi, da bodo ljudje morda bolj proevropski kot pa do zdaj? Ne. Ampak želimo si, da bi bilo tako. Izola izolacija vsekakor do zdaj ni pomagala nikomor. Tako da mislim, da bi bilo e, treba uporabljati druge strategije, tiste, ki nam omogočajo več in pa različne načine interakcij z različnimi skupinami. In upam, da se bo iranska družba tudi zaradi tega odprla v korist tistih, ki tam živijo. E, Kar zadeva uh, jezero Urmija, ja, tega nismo omenjali, pa bi lahko, ker tukaj res gre za uh, okoljsko katastrofo. To ni edina okoljska katastrofa. Je ena od tistih, ki je dosegla pozornost uh, mednarodnih medijev, zato ker je pač večina jezera zginila. Ampak, če si pogledate, kako je strukturo tega, te katastrofe, lahko vidite, da je Urmija samo vrh ledene gore. Večja težava v državah kot so Iran je, da se voda ne reciklira. V državi kjer je vračanje vode v naravo, naravni sistem izjemno nestabilno, če želite. In če je neka država doživljala 30 let dolgo urbanizacijo, divjo urbanizacijo, urbanizacijo in pa dezertifikacijo, pač pride do takšnih težav. Gre za strukturne težave, ki so se pojavljale veliko let, ampak zdaj so dosegli kritično točko in kot posledica v številnih mestih vlada pomankanje vode. Ljudje pa so vedno bolj odvisni od sezonskih padavin, kajti samo tako lahko upajo na dovoljšno količino vode do prihodne zime. Ja, jezero Urmija je res zelo pomembno, ampak če želite, obstaja še veliko več strukturnih težav, strukturnih problemov, pri katerih okoljska tehnologija, ki jo uporabljajo države članice Evropske unije in pa tudi podjetja Evropske unije, ki so jo razvila, ta podjetja Eh, zelo pomagala tak, Iranu, iranskim mestom in pa tudi iranskem prebivalstvu. No, kar pa zadeva vlogo Irana v Siriji in pa pri sodelovanju Hezbolahom. Težava oziroma eh, zadeva je naslednja. Ne želimo zanikati, da obstaja težava z bojem za oblast v regiji, kajti številne države in partnerji se borijo za to oblast, za prevlado. Težava pa ni v tem, težava je v naslednjem. Če želimo mi imeti strateški in poravnotežen pristop oziroma dialog z Iranom, moramo upoštevati tudi njihov tako je nacionalni interes. Upoštevanje njihovega nacionalnega interesa pa še ne pomeni, da se strinjamo z njimi ali pa da mm, soglašamo z njihovim pristopom. Ne, to samo pomeni, da razumemo njihov način razmišljanja. Uh, Iran pa ne razmišlja samo tako, samo zato, da bi um, nerviral nas, da bi živciral nas. Ne, zato, ker je pač to regija, v kateri so prisotni in mm, regija, z katero se lahko počutijo tudi ogroženi, če prihaja tam do težav. O tem moramo govoriti. In ravno zato želimo mi govoriti o dialogu na ravni enakovrednih partnerjev. Ne o dialogu, kjer bi ena skupina, pa en partner drugega poučeval, kako in kaj. Če bo do tega prišlo, potem bomo eh, lahko ta dialog kar opustili, ker stvari tako ne delujejo. Iran ne meni, da niso dovolj šipki, da bi si lahko dopustili, da, da, jih, da jih nekdo poučuje, da jih nekdo kara. In ravno to je en uh, od zaključkov, ki so najpomembnejši pri celotnem našem delu. Nismo dovolj upoštevali njihovega razumevanja, njihovih prioritet, njihovega načina razmišljanja. Seveda, to ne pomeni, da se moramo posebej strinjati z njimi, ampak to je treba upoštevati, jih razumeti. Samo, če bo prišlo do dejanske recipročnosti, do vzajemnosti, ne samo do uporabe te besede, bomo lahko šli naprej in sodelovali. Uh, In to ne pomeni, da tega načela ne moremo uporabljati kje drugje. Mislim, da nima smisla izumljati tople vode. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer na skupno razpravo o sklenitvi sporozumov o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom. To so točki 17 in 18. Gospa Ramona Manesku je naša poročevalka pri teh dveh točkah. To je nadaljevanje naše razprave o tem sporazumu. 186 predlogov sprememb je bilo uleženih pri teh poročilih in v nekaterih poslanci izredno prosijo za predložitev eh, tega, teh pogajanj. Poročevalka se je strinjala s poročevalcem senci glede nadaljevanja dela in sicer novo poročilo v katerem bi, preden parlament to potrdi, morali govoriti o nekaterih dodatnih merilih. To je voklar, eh, eh, pristojni za Srednjo Azijo v Evropski službi za zelanje delovanje, je danes z nami. Besedo bo dobil nekoliko pozneje, najprej pa Ramona Manesko. Izvolite. To ni Ramona Manesko, ni bila. Ne še, no. Ja, k sreči. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalila sekretarjatu odbora AFED in pa poročevalkam ter poročevalcem v senci za odlično upravljeno delo pri teh dveh poročilih. Najlepša hvala pa tudi predstavniku Evropske službe za zunanje delovanje oziroma predstavnikom te službe za njihove informacije, za sodelovanje z njimi, ki je bilo res zelo plodno, zelo učinkovito pri tem dosjeju bi pa EEAS dejala, da kljub temu, da so, so, da so Evropski, parlamen, parlam, eh, posla, Evropski poslanci na sestankih poročevalcev sence sprejeli eh, stališče, kakršnokoli že je, vse eno upoštevajo poročilo te službe glede človekovih pravic, glede stanja v Turkmenistanu in eh, vemo, koliko napora je EEAS uložila v ta dosje do sedaj. 186 um, eh, predlogov sprememb, kot rečeno, je bilo vloženih, kot ste dejali predsedujoči. In prva razprava oziroma izmenjava mnen z gospodom Burjanom, eh, posebnim predstavnikom Evropske unije, je bila plodna. Po sestanku, ki smo ga organizirali, skupaj s poročevalci v Senci in pa mano, smo skoraj soglasno podprli uh, doše, dosežen konsens. In zato smo se tudi odločili za zelo modro odločitev. Afet in pa razširjeno predsedstvo sem prosila za to, da se postopek začasno prekine, da se postopek dajanja soglasja začasno prekine, dokler ne bomo v samem odboru AFET oblikovali jasnega konsenza glede tega. Kajte, samo tako lahko potem pozitivno podpremo sodelu, eh, sporozum o partnerstvu in sodelovanju. To je bilo tudi jasno sporočilo drugih političnih skupin, kajti želimo si glasovati o sporazumu, želimo si stvari podpreti s konsenzom, ampak treba je tudi upoštevati pogoje, pod katerimi mora priti do eh, reform v Turkmenistanu. Sem pa eh, hkrati prosila tudi za ločen postopek, s katerim bo lahko parlament izpostavil svoje stališče glede mm, eh, sporazuma o partnerstvu in sodelovanju. To je začasno poročilo, pripravljeno pod eh, pravilom 99, oziroma skladno s pravilom 99 eh, pošeljnica 3 V tem poročilu bi najprej omenili nekaj ključnih elementov, ki smo jih potrdili tudi na sestanku poročevalcev v Senci. Naprimer, katere korake morajo turkmenski organi storiti, ko gre za vladavino prava, za človekove pravice, ko gre za del, delujoč mehanizem in pa določene elemente ki bi jih morali um, posredovati Evropski uniji oziroma službi za zvanje delovanje in da se začne postopek za, od, uh, za sprejetje naše delegacije v Ashhabadu v Turkmenistanu. To je naš namen. Če se to zgodi, če se potrdi umestno, oziroma začasno, začasno mm, poročilo, potem bo lahko AFET v tem času tudi morda dosegel konsens. Če bodo pogoji izpolnjeni, bi se lahko AFET odločil za to, da se zopet eh, začne sam postopek in da se eh, pripravimo za glasovanje, zelo na glasovanje o sporozumu partnerstva in sodelovanju. Eh, Čakamo torej na odločitev razširjenega predsedstva, ki bo najverjetneje sprejeta še danes. Vemo pa, da je sekretariat poročevalcem in poročevalkam v senci v zvezi s tem že poslal tudi sporočilo, se pravi v zvezi z vsebino morebitnega začasnega poročila. Jaz pa bom z poročevalci vsekakor sodelovala pri tem. Eh, in skupaj bomo analizirali vsebino morebitnega poročila. Še enkrat pa bi povedala, da je treba nadaljevati z delom, ki so ga začeli kolegi iz EEAS, ko gre za sodelovanje s Turkmenistanom. Dosegli smo nekaj korakov naprej eh, in to je treba priznati. Pozitiven znak ali pa signal je že, da je Turkmenistan sprejel nacionalni akcijski načrt za človekove pravice 2016-2020. Načrt, ki je bil sprejet in pa oziroma najprej pripravljen in potem sprejet s pomočjo strokovnjakov iz OZN. In tudi to je znamenje, da so turkmenske oblasti pripravljene na korak naprej, Obstaja torej upanje, da se bo storilo morda še kaj poleg tega. Kakorkoli, jaz že z veseljem pričakujem eh, odločitev, ki jo bo danes sprejel razširjeno predsedstvo, razširjeno predsedstvo odbora AFET, potem pa se veselim tudi razprav z poročevalci v Senci in pa tudi, Senci in pa tudi z predstavnikom Evropske službe za zunanje delovanje, kajti tako bomo lahko nadaljevali našo pot in tudi podprli oziroma izglasovali nadaljevanje eh, pogajanj o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom. Hvala lepa. V skladu z našim poslovnikom naj bi spregovorili poročevalci v senci. Samo en poročevalec v senci je tukaj in to je gospod Betini. Če želi spregovoriti, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti gospe Manesku, poročevalki. Razmere so zapletene in mislim, da je upravila odlično delo. Tudi njeni predlogi so dobri, pripravila je kompromisne predloge. In mislim, da je natančno upoštevala prispevke različnih skupin. Mislim, da zadeve niso tako zapletene, želimo si le, da bi ta sporozum o partnerstvu in sodelovanju sprejeli. Vendar sprejetje sporozuma mora iti z roko v roki z vidnim izboljšanjem na področju človekovih pravic v tej državi. Tam obstaja še vedno velike pomankljivosti v tem smislu. Svoboda tiska, državljanske svoboščine, vse to je okroženo v Turkmenistanu. Turkmenistan je država, ki zaostaja na tem področju po mednarodnih tabelah. Rešitev, ki jo predlagamo in za katero smo na koncu koncu tudi našli dogovor, je rešitev, ki je relativno preprosta. S Turkmenistanom moramo doseči to, da bomo lahko zastavili preverljive cilje, cilje, ki nam bodo pokazali, da Turkmenistan napreduje. Ne pravimo, da mora Turkmenistan rešiti vse probleme. Ne, ampak te cilje morajo vzeti resno, ne pa samo, da daje izjave za javnost, zgodi pa se nič. Poskrbeti je treba, da bodo dejansko izpolnili zastavljene cilje in da bodo dosegli merljiv napredek. Ne zahtevamo nemogočega. Želimo pa si, da bi se izboljšali pogoje življenja za številne ljudi, ki trenutno trpijo. In to bi bilo simbolnega pomena za proces obnove. In to je tudi naš namen. Vendar ne poskušamo rešiti vseh problemov čez noč. Predlagamo pa način za to, da bi dosegli praktičen napredek in že sedaj seveda v celoti podpiram poročevalko. Mislim, da je dobro, da sodelujemo z SZD in lahko bi zarisali pot, po kateri naj bi šli. Mislim, da bo to imelo tisti želeni učinek določanja merljivih ciljev. Delegacija v Turkmenistan bo prav gotovo prav tako prinesla veliko pozitivnega. Kar zadeva časovnico, težko je ugotoviti, kdaj bomo uspeli priti do cilja tam, ampak začeti moramo čim prej, zato da bomo čim prej prišli do tja. Hvala. Gospod Mesarič, hvala lepa. Se opravičujem poročavki, da nisem bil tukaj na začetku. Vem, kakšno je njeno stališče, zato ker smo o tem govorili na sestanku poročevalcev v Senci in mi podpiramo poročevalko pri njeni odločitvi. Vendar razširjeno predsedstvo bo moralo odločati o tem, kakšno naj bo besedilo za umestno poročilo. Mi ne moremo odločati tukaj o tem. Naj bo to poročilo osnova za našo razpravo ali naj bi pripravili popolnoma novo besedilo, ampak to je tehnična podrobnost. Najpomembneje je, kakor je kolega pred nekaj minutami povedal, naslednje. Poskušamo doseči napredovanje. Ne poskušamo ustaviti Turkmenistana, ne smemo poskusiti preprečiti Turkmenistano, da bi dosegli napredek, da bi sklenili ta sporazum. Mi jim moramo pomagati pri postopnem napredovanju, tako kar zadeva pravno državo, kot tudi človekove pravice. In po našem mnenju so to dosegljivi cilji. Oblikujemo lahko cilje, ki jih bodo oni lahko dosegli in zaradi tega bi jih lahko spodbudili neke vrste dejavnost, kjer bi spodbudili celotno regijo. Ne govorimo samo o Turkmenistanu, govorimo o celotni regiji in uh, Turkmenistan je pomemben primer in res moramo biti previdni. Še o nečem nismo govorili na zasedanju, gre za politično vprašanje. Moja skupina razmišlja o tem, kako bi na najbolj optimalen način vključili Beneško skupino v predlagane ustavne spremembe v Turkmenistanu. Po našem mnenju bi bilo dobro, če bi Beneška komisija to ocenila na nek način. Ne vem, kako bi do tega prišli. To je vprašanje za vse odbor. Ampak Povedati želim, da se strinjamo s poročevalko pri njeni odločitvi in pripravljeni smo seveda sodelovati z njo tudi v prihodnosti. Hvala. Edward. Uh, hvala lepa. Dva kratka komentarja imam. Najprej hvala poročevalki za opravljeno delo. Poskusila je doseči napredek pri tem dosjeju in Hvala tudi za to, da je bila tako ustvarjalna in še vedno je ustvarjalna. Začetek veljavnosti sporozuma o partnerstvu in sodelovanju za Turkmenistan bi lahko razvil celoten potencial za naše medsebojne odnose. Evropska unija pa bi imela tudi boljšo platformo za dialog s to državo. Če še enkrat povdarim to, kar so povedali prejšnji govorniki, lahko rečem, da je zdaj pomembno, da ostanemo politično angažirani s Turkmenistanom. V parlamentu moramo spremljati razmere v tej državi, ne smemo ponoviti napak izpred nekaj let, ko smo ta dosje pustili v predalu. Organizirati bi morali uradno delegacijo v to državo, zato da lahko ocenimo razmere na terenu in da še naprej krepimo stike med ljudmi v Turkmenistanu. Hvala. Hvala lepa, gospod Kukan. Zdaj pa dobi besedo vodja divizije za Srednjo Azijo, gospod Tojfuklar. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dvostranski odnosi med Turkmenistanom in EU so predmet umestnega trgovinskega sporazuma, ki je bil sprejet leta 1998. Trenutni okvir za razpravljanje o človekovih pravicah je torej omejen. Zato si želimo doseči napredek. Dobro bi bilo, če bi ratificirali sporazum o partnerstvu in sodelovanju, zato ker bi nam to zagotovilo pomembno platformo, ki se nam zdi potrebna. Povem vam lahko, da se strinjamo z vami, da so razmere na področju človekovih pravic zaskrbljujoče. Vendar, prosim, upoštevajte, da bo samo tak sporozum zagotovil ustrezno pravno podlago za to, da bi Evropska unija lahko spodbojala pozitiven razvoj dogodkov v tej državi. SSD in še posebej visoko predstavnica podpredsednica, sta se pozitivno odzvala na zahteve parlamenta po tem, da bi si izmenjali informacije o izvajanju in razvoju odnosov na področju človekovih pravic. Kaj to pomeni konkretno? 15 zasedanj smo imeli od lani, z sekretarjatom AFETA, poročevalci, poročevalci v senci in skoraj vsemi političnimi skupinami, zato da smo vam podali, kakšne so razmere na terenu v Turkmenistanu. SZD je prav tako izvedel videokonferenco s evropskimi poslanci septembra 2015, to je bilo pred dialogom z Turkmenistanom. Pripravili smo tudi poročilo za odbor za pravice To je bilo v okviru dialoga za leto 2015, enako bomo naredili tudi za dialog v letu 2016, ki je bil 17. maja. Prav tako smo imeli razprave za civilno družbo ISZD. E je parlamentu posredovala tudi informacije o posameznih primerih ljudi, ki so izginili iz eh, turkmenistanskih zaporov. Kakor je omenila gospa Mogherini v svojem pismu predsedniku Brogu. SSD predlaga tudi specifično izmenjavo podatkov na področju človekovih pravic v Turkmenistanu v okviru priprav na novo strategijo za človekove pravice. Ta izmenjava naj bi bila izvedena po obisku delegacije Evropskega parlamenta v Turkmenistanu, ampak ta obisk je bil že odpovedan. SSD je pripravljena še naprej za to izmenjavo informacij kar zadeva Beneško komisijo in vključitev Beneške komisije v pripravo nove turkmenistanske ustave. O tem smo govorili na osmem letnem dialogu o človekovih pravicah 17. maja v Bruslju. Namestnik zunanjega ministra Hadžijev je povedal, da Turkmenistan pozdravlja prispevke katerekoli organizacije pri pripravi ustave. V zvezi z delegacijo Evropske unije že prej smo povedali, da se strinjamo z načelom, da bi bilo dobro imeti polnopravno delegacijo v Turkmenistanu, ampak seveda gre za vprašanje proračuna zaenkrat SSD še ne more imeti polnopravne delegacije. Tam proračunske omejitve ostajajo. Seveda, s podporo Evropskega parlamenta bi lahko dosegli več napredka na tem področju. Po drugi strani imamo v Aškabadu urad za stike in naš veleposlanik za Turkmenistan je veleposlanik v Ankari. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo še enkrat naši pročevalki Ramoni Manesku. Ramona, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, ki so se oglasili v tej razpravi. Res je, da smo podrobno govorili o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju. Rekli smo, da je treba podati soglasje v zvezi s tem sporazumom, kajte gospod eh, Kukan in gospod Torvo sta lepo povedala, da je to edini instrument, ki bi lahko bil pravno zavezojoč za turkmenistanske oblasti. Zato podpiramo to soglasje, ampak eh, tudi poročevalci v senci so pravilno poudarili potrebo potem, da bi videli več prizadevanj strani Turkmenistana na področju človekovih pravic, pravne države in izvajanju reform. Procesa ne želimo ustaviti, ne želimo narediti koraka nazaj pri tem procesu, želimo le pomagati. in pokazati podporo in politično zavezanost. Zato smo prišli do tega kompromisa, da imamo umestno poročilo v skladu z 99. členom, kajte imenimo, da bodo vprašanje tako ostala na našem dnevnem redu. želimo se nadaljevati s tem projektom, zato ker bi pač čim prej radi dali soglasje sporozumu o partnerstvu in sodelovanju in na ta način želimo seveda podpirati SSD pri prizadevanjih za sodelovanje s Turkmenistanom. Hvala. Thank you very much, uh, Madame Anescu. So after this... Hvala lepa, gospa. Manesku, dosje bomo posredovali razširjenemu predsedstvu, oni pa bodo potem odločili o vašem predlogu, kakor smo slišali v razpravi. Govorili bomo tudi o umestnem preklicu postopka soglasja, vsaj začasno. Sekretarjat pa vas bo sproti obvešča o napredku. Hvala lepa, to je bilo vse v zvezi z 19. točko, zdaj pa 9, 18. točko, zdaj pa 19. točka gre za strateško komuniciranje EU zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani. Gre za poročilo na lastno pobudo. To je zelo pomembna tema, glede na to, kakšno je trenutno stanje na področju interneta in na področju globalnih eh, družbenih medijev. Poročevalka je gospa ministrica, gospa Fotiga iz vrst EKR predstavila, bo podrobnosti v zvezi s tem poročilom. Gre za prvo izmenjavo mnen o strateškem komuniciranju za boj proti propagandi. Gre za resolucijo, ki prihaja v pravem času in prepričan sem, da bomo tako lahko začeli ukrepati proti napačnim informacijam, hibridnim informacijam in tako naprej. To velja za sosedsko politiko na vzhodu, to velja za Rusijo, to velja za Ukrajino, to velja za referendum na nizozemskem, tudi tam je bilo veliko dezinformacij, veliko je bilo napačnih informacij v zvezi z sporozumom med EU in Ukrajino in res je čas, da si začnemo prizadevati za resnico in za naše stališče. Če želimo biti močni, moramo razumeti taktike nasprotnika, moramo se jim prilagoditi. Oni si želijo, da bi drugačna slika resničnosti prevladala. Zato smo že sprejeli pomembne korake naprej na ravni SSD, posebne enote se borijo proti propagandi, ampak mislim, da je to dobra priložnost za parlament, da predstavi svoje stališče in tudi svoja priporočila drugim institucijam EU, zato da bi videli, kako smo lahko bolj učinkoviti v boju zoper propagando in kako bi lahko bolj podpirali vrednote, ki jih podpiramo mi, to so svoboda, človekove pravice in pravna država. Zdaj pa dajem besedo gospe Fotigi. Izvolite, vi ste naša poročevalka. Dear chair, thank you for giving the me. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala, da ste mi dali besedo. Zelo se strinjam z vami o tem, kako pomembno je, da spregovorimo o teh vprašanjih, o katerih ste govorili vi. Predsedstvo in parlament sta to že obravnavala. To je poročilo na lasno pobudo. Na začetku se želim zahvaliti številnim, ki so zelo pomagali pri pripravi te prve različice poročila. Najprej se želim zahvaliti sekretarjato AFETA, še posebej gospe Kaminski. Zahvaljujem pa se seveda tudi predstavnikom SZD-ja, zlasti direktorju Silviju Monzatu in Jalsu Portmanu, ki sta odgovorna v imenu evropskih institucij za boj zoper propagando in za strateško komuniciranje. Enota je bila relativno majhna. Gospod Portman jo je začel izvajati in uh, namenjali svojo, predvsem bojo zoper komuniciranju, zoper napačne informacije glede vzhoda. To je začela Rusija, še posebej v okviru napada na Ukrajino in aneksacije Krima. na začetku želim povedati to, kar je povedala visoka predstavnica. Gre za naravo grožen, s katerimi se soočamo v Evropski uniji. Morda za nekatere nepričakovano je, vseeno največja grožnja, grožnja z vzhoda strani Ruske federacije, kar zadeva strateško komuniciranje. To se je začelo z estonsko krizo, zato so bile oblikovane določene institucije. Pojavili so se tudi drugi primeri in drugi pomembni elementi, naprimer rusko-gruzijska vojna in tudi obmejna vprašanja, poskus, da bi posegli po gruzijskem ozemlju in seveda vse se je končalo z aneksacijo Krima. So Očamo se tudi z novim vprašanjem. To priznavajo vsi pomembni akterji v mednarodni skupnosti, namreč grožnja, s katero se soočamo z juga. Gre za destabilizacijo od Marakeša do Bangladeša. gre za neposredno sooščino in za grožnje našim ozemljen. Daesh je velika grožnja, prej je bila to Al-Qaida, potem Al-Nusra in tudi druge organizacije bi lahko omenila. Narava te grožnje je pač takšna, da ne zadeva samo soseščine Evropske unije, ampak meje so tako zabrisane, da je celotno ozemlje Evropske unije ogroženo. Razumeti in opisati moramo več plasten vidik teh groženj, tega strateškega komuniciranja. Strateško komuniciranje je v veliko primerih prilagojeno posebnim značilnostim države članice in tudi države članice so potem podvržene specifični propagandi to seveda pomeni rusko propagando, propagando Kremlja. Številni predstavniki Evropskega parlamenta, prisotni na manj formalnih zasedanjih, so povedali, da bi jim bilo bolje, če bi navajali ulogo Kremlja. Ampak videti je treba, da se na področju strateškega komuniciranja soočamo tako z državnimi kot tudi nedržavnimi akterije. Daješ, naprimer, predstavlja asimetričnega nasprotnika pri Ukrajini pa je šlo tudi zato, da so državni akterji podpirali hibridne napore. To je zelo zapletena tema. Poročilo je bilo težko sestaviti zaradi te inovativne narave grožen, ampak glede na to, da so nam številni pomagali, in zahvaljujoč tudi poročevalcem v senci smo lahko pripravili to poročilo. S poročevalcem v senci sem se že sestala. Gospod Pomjanovski, izvršni direktor, nam je prav tako pomagal in tudi njemu sem hvaležna. Mislim, da smo lahko pripravili to prvo različico. Tema je zelo zapletena. Od zunaj smo že slišali nekaj komentarjev. Sputnik je naprimer to omenil in še predtem, ko je prvi osnutek prišel do sekretarjata, so oni o tem pisali. To je res zanimivo, ampak oni so že vedeli, da poskušamo o tem govoriti to pomeni, da je to res pomembno in relevantno. Številni politiki, še posebej iz starih držav članic EU, so omenili, kako traumatično jim je bilo spoznanje, da mladi državljani v njihovih državah želijo potovati in se pridružiti ISIS-u, na to pa se morda vrniti v ozemlje držav članic EU in se vključiti v asimetrično bojevanje proti lastnim družbam. To je res traumatično. Mislim, da je res pomembno, da poskušamo razumeti naravo grožnje in da poskušamo to definirati, da definiramo tudi orodja in načine za to, da se bomo lahko proti njim uspešno borili. Mislim, da moramo storiti vse, kar lahko, to je zelo pomembno. Prav tako mislim, da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 pozitivno opozoriti sporočilo o skupnem okviru, ki ga je predstavila visoka predstavnica. To je prav tako pomemben korak naprej. Veselim se že komentarjev, poročevalcev v senci. Računam na učinkovito sodelovanje mislim, da je ta tema uredna iskanja soglasja. Ugotoviti moramo, kaj je grožnja, ki bi lahko ogrožila evropsko ozemlje. Hvala, hvala gospa Fotiga. Veliko govornikov imamo, lepo prosim da se omejite na dve minuti, dve minuti in pol, zato da bomo končali pravi čas. Prvi je gospod Unguverano iz ELS. Thank you, thank you. Chair, let me first of all, uh... Hvala lepa. Hvala poročevalki za dobro upravljeno delo. Mislim, da bi morali za izhodišče vzeti stališča in sporočila sveta, še posebej sklepe z marca 2015 upoštevati moramo tudi strategijo za Sirijo in Irak. V skladu s tem je jasno, da nam primankuje financ, ampak delovna skupina za strateško komuniciranje je že upravila dobro delo. Poročilo pa bi moralo upoštevati naravo propagande in kampanj dezinformiranja. Te kampanje se sprožajo na jugu in na vzhodu Evropske unije, namenjene pa so seveda ljudem v Evropski uniji. Še nekaj. Govoriti moramo tudi o tem, da se borimo skupaj proti Rusiji in islamski državi v enem dokumentu. Mislim, da gre za dve plati istega problema, gre za sistemsko dezinformiranje, ki spodkopava demokratične vrednote in institucije, gre seveda tudi za sistematsko propagando, ki vodi v radikalizacijo in to uničuje življenja ter evropski način življenja. To je osnovni pristop, ki ga bomo seveda vključili v predloge sprememb, ki jih bom vložil k malu. Veselim se že nadaljnega dela na tem poročilu z gospod Fotigo in drugimi kolegicami in kolegi. Hvala lepa, to je vse za enkrat. Hvala lepa, gospod Ungurojanu. Gospod Freund je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Fotiga, kje ste? Skrila se. Dobro, kakorkoli že, hvala za ta strukturiran dokument zato da se borimo proti propagandi in dezinformacijam. Zoper Evropsko unijo. Predno se spustim v podrobnosti osnutka, me zanima, ali lahko ugotovimo, kakšna je skupna definicija propagande. V 30 letih, ko so vladali naciji, je bilo oblikovano posebno mesto v kabinetu, ki se je imenovalo ministrstvo za propagando. Nacisti so svoje informacijska orodja poimenovali ustrezno propaganda. Namenoma so širili govorice, poglede in dezinformacije, zato da bi vplivali na javno mnenje ali ga manipulirali. ZDA in Zahod so se seveda želeli odzvati, zato so uporabili svoja orodja za to, da so se borili proti nacistični propagandi in v času hladne vojne so se borili proti Sovjetski zvezi. Radio 3 Evropa in Voice of America sta instituciji, ki jih je ustanovil State Department iz ZDA. Oni so širili seveda zahodne vrednote, prodajali so zahodne vrednote v državah, kjer so bile informacije običajno pod strogim nadzorom. Danes se zgodovinarji strinjajo, da so komunikacijski sateliti, ki so omogočili širjenje televizijskega signala, prispevali k pacu železne zavese in diktatorskih režimov. Kar zadeva osnutek sam, nekaj pomislekov imam v zvezi s tem. ni mi všeč, da menjamo in mešamo Daesh ter Rusijo v enem poročilu. Zahodna civilizacija meni, da ISIS ali Daesh ni država. Rusija pa je. Če Daesh dvignemo na to raven in če ti dve entiteti vključimo v isto kategorijo, po mojem mnenju, ne delamo prav. Ne glede na to, pa menim, da je vpliv ruske propagande v različnih delih Evropske unije različen. Poljska je morda bolj izpostavljena prokremeljski propagandi kot portugalska. Zato moramo najti jezik, ki velja za vso Evropsko unijo, ne samo za tiste države, ki mejijo na Rusijo. Drugič, tudi sam menim, da je treba ločevati med slabo propagando in dobrimi informacijami. Tretjič, uporabiti moramo orodja za to, da bomo ugotovili, do kolikšne mere ta propaganda sploh pride do mas ali občutnega števila ljudi. Zaenkrat ni znano, koliko ljudi gleda, posluša in bere prokremeljske novice ali na koliko ljudi to vpliva. V različnih ministrstvih, različnih držav članic bi ta propaganda lahko bila prestrežena, kajti ta propaganda prav gotovo obstaja. Morda pa tega ne gleda sploh nihče. Še en stavek, ne želim mm, biti vzvišen do te naloge, ampak mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli več podatkov, preden se začnemo boriti proti nečemu, kar bi lahko predstavljalo grožnjo za Evropsko unijo ali pa tudi ne. Hvala. Sedaj pa gospod Ostrevičius iz Alde. Izvolite, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Vsi vemo, da veliko krat ponuljena laž zveni kot resnica. In če pozabimo ta pregovor in se soočimo z realnostjo, se lahko znova znajdemo v novih pasteh. Pravzaprav smo vsi priča vojni. To je del realnosti, to je propagandna vojna in najpomembnejše sredstvo take hibridne vojne še zlasti v prvih fazah, je ravno propaganda. To pa je propaganda, ki je ciljno usmerjena v določene družbene skupine, območja, države, ljudstva. In moram priznati, da je to poročilo na lastno pobudo vsega, ki ga je oblikovala kolegica Fotiga, zelo dobro utemljeno. Zdi se mi, da obstaja veliko razlogov za to, da sprememo to sporočilo in poročilo in poleg tega seveda bomo podali še nekaj predlogov sprememb z željo, da se stvari spremenijo tako, kot bi jih mi radi videli, ampak kakorkoli že mislim, da bo to izvedljivo. Konec koncev, kolegice in kolegi, propaganda ne pozna meja. Ali pa z drugo besedo, vsi bolniki ne priznajo vedno, da so okuženi. Ko je nemški kolega govoril o državah na meji z Rusijo, ki so morda bolj okužene eh, s propagando, oziroma se oprečujem, bil je avstrijski kolega, kakorkoli že. nemško ljudstvo je moralo iti skozi zgodbo Lize, da je prepoznalo izvor te zgodbe, ki je bil v Rusiji. Torej, marsikaj prihaja iz Moskve po posebnih kanalih. Zato ne prihaja podcenjujmo teh zadev in ne bodimo preveč optimistični, ne zanemarjamo škode, ki jo lahko naredi propaganda. V tem poročilu bi rad bolj poudaril morda zelo učinkovito, predvsem pa zelo potrebno, sodelovanje med Evropsko unijo in NATO-om. NATO je naš zaveznik v obrambi in pravzaprav imamo zelo pomembne, podobne cilje in potrebe. Zato se mi zdi, da ni treba preveč podarjati, kako zelo potrebno je tako sodelovanje. javnosti povezane s protipropagando, eh, ki prihaja iz sovražnih držav. To je nekaj, na kar bi se morali še natančneje ozreti in to obravnavati tudi v državah, članicah, izboljšati njihove zmogljivosti za analizo informacij in ustrezno odločanje v primerih sovražnega informiranja ter njihove pripravljenosti, da sprejmejo določene preventivne ukrepe in da delujejo preventivno nasploh. Predvsem pa moramo tesneje in bolje sodelovati s svojo sosedsko, s tistimi državami, ki so bolj prizadete ali pa recimo okužene s sovražnimi informacijami. In to je tudi že pomemben del naše sosedske politike. Potruditi se moramo, da bomo tesneje sodelovali z našimi sosedi, da bomo izmenjevali informacije in se bolje spoznavali. Ampak, konec koncev hočem čestitati naši kolegici Fotigi in dejansko upam, da bomo da bo to poročilo le prvo v vrsti ukrepov, ki bo Evropska unija sprejela za to, da se odzove, da ukrepa v zvezi eh, s postopki za nasprotovanje sovražni propagandi. Hvala lepa. Ich möchte mich auch zuerst äh, bei Frau Kollegin Fortiga. Tudi jaz bi se najprej zahvalila kolegici Fortiga za äh, to, da je ustvarila dobro podlago za našo razpravo. Bi se pa na tem mestu zahvalili tudi Federiki Mogherini in pa sodelavcem Ostratkom, ki so v bistvu že korak pred nami v tej razpravi in ki so na podlagi razprave z Evropskim centrom za eh, podporo demokraciji ustvarili okvir za soočanje z novo propagando proti Evropski uniji. Gospod kolega Freund je omenil zelo pomembno stvar. Na tej celini imamo izkušnje s propagando, ki ima ali je imela tudi negativne cilje. In ravno zato, ker imamo toliko izkušenj s tem, bi morali biti danes bolj pametni in tudi v novi situaciji, pred novimi izzivi, odreagirati kar se da pametno. Kaj se, kaj se dogaja? Z vami se strinjam, ko pravite, da je bilo zelo pametno odgovore na propagando ISIS-a oziroma Daesha eh, obravnavati drugače kot pa propagando, ki jo eh, k nama spošilja Kremelj. Mislim pa, da se ruska propaganda eh, z namenom eh, usmerja proti Evropski uniji in gospod Freund, mislim, da niso samo vzhodnoevropske države eh, cilj te propagande, ampak da se že kar nekaj let skuša podobo o Rusiji eh, Eh, dati v nekoliko drugačno luč, kot pa mm, jo vidimo mi. Če si preberete govore iz Dume ali pa Putinove govore, lahko vidite, da se je Putin v enem od teh govorov označil kot uh, fena Goebbelsa, kar me je kot Nemko izjemno šokiralo. Pre, prebrala sem tudi odzive na te govore, tudi ruski državljani uh, trpijo pod to novo, tem novim načinom ruske propagande zoper EU. In najbolj pomembno se mi v tem trenutku zdi, da prepoznamo propagando, da vemo, kako uh, se sploh lahko takšna propaganda prepozna tudi strani evropskih državljanov in državljank. Uh, Kako lahko prepoznamo, da to skuša napasti naše evropske demokratične sisteme in propaganda, ki jo širijo uh, Raptli, Sputnik ali vse druge kreativne tovarne v Rusiji, v St. Petersburgu naprimer, ki pripravljajo protievropsko in, in rusofilsko, oziroma rusonacionalistično propagando. Kako se naj odzivamo na laži, na teorije zarote, na polresnice, na strategije namernega zavajanja, nikakor ne z lastno protipropagando, ampak z poskusom ustvarjanja kredibilnih eh, informacij, podatkov in pa tudi z kredibilnim novinarstvom. O tem smo z gospod Fotiga razpravljali in mislim, da lahko Evropska unija to stori, ampak to si mora tudi želeti. Ja, Hvala lepa. Zdaj pa kolegica Štetina.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 In kot je dejal kolega Ostrevičijo, gre za poročilo, ki se ukvarja tudi z Rusijo. In kolega je tudi omenjen, da Rusija vodi hibridno vojno, ampak zoper koga? Na to moramo odgovoriti. Zoper koga Rusija vodi to vojno? Zoper nas, zoper Evropsko unijo. In ta propaganda ima zgolj en cilj in sicer uničiti Evropsko unijo. To je zelo učinkovito orožje, kaj ti gre za propagando, ki je veliko bolj učinkovita kot pa raketni sistemi, pa kot so tanki in drugo orožje. Temu se moramo odpreti, upreti in tudi besedilo zadnjih dveh odstavkov tega predloga je ključno. Evropska unija, vključno z nami, se zelo slabo bori proti temu zelo učinkovitim orožjem Kremlja. Verjetno vsi veste, da je gospa Mogherinjeva pred nekaj časa dobila navodila od eh, Evropskega sveta za to, da vzpostavi ekipo, ki se bo borila zoper kremljsko propagando. To je storila in ta ekipa ima osem oseb oziroma ima osem članov teh osem članov pa se bori proti eh, milijonski um, ekipi Rusije, Sputniku, Russia Today in tako naprej. Vsem organizacijam, ki tvorijo to lažnivo rusko propagando. In ravno Eden od zadnjih odstavkov tega besedila govori o vprašanju financiranja. O tem moramo razmišljati. Kajti, če želimo dobiti to informacijsko vojno, potem se moramo učinkovito obraniti, kar pa stane predvsej denarja. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa, gospod Minkins. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej, kolegice in kolegi, me zanima, ali pogosto prebirate sporočila ruskih medijev, ali eh, ste opazili, kako se je to v zadnjih letih spremenilo. Eh, očitno je namreč, da se obračajo ravno na posamezne skupine ljudi, ki eh, redno berejo ali pa spremljajo te medije. Kaj veste o teh ljudeh? Ali veste, iz katerih držav prihajajo? Ali veste, kaj je njihov materni jezik, naprimer? Sam prihajam iz Latvije in 50% eh, našega prebivalstva je še vedno ljudi brez državljanskega statusa, ker so v bistvu neke vrste ostanki iz starih časov. Prav tako to pomeni, da so izključeni iz eh, volitev in drugih demokratičnih procesov. Kakšni so potem naši demokratični procesi? Vprašajmo se torej, kakšen odstotek prebivalstva Evropske unije ne more iti niti na lokalne volitve? In veliko krat eh, take informacije uporablja tudi Putin v svojih propagandnih nagovorih. V vsakem primeru ne moremo se osredotočiti na abstraktne pojme o propagandi, temveč moramo reševati obstoječe konkretne probleme. Hvala lepa, gospod Jurek. Še... Najlepša hvala. Tudi jaz bi se zahvalil vsem kolegom, še posebej Ani Fotiga, za to odlično pobudo hvala za to, da ste izpostavili to pomembno stvar, kajti moramo si zastaviti vprašanje, na katero imamo, kot kaže, različna stališča. Se pravi, način obrambe oziroma strategije se razlikuje. Bi pa omenil dvoje, kar bi moralo biti v samem poročilu. In sicer prvič, dejstvo, da bi morali omeniti tudi. Um, nekako maskiranje ruske propagande strani uradnikov te države, ampak um, obenem se tudi zavedati, da gre za nadaljevanje strategije, ki jo je proti nam ali zopr nas uh, izvajala že Sovjetska zveza. Velik del prebivalstva sploh ni imel možnosti sodelovati v strankah v tej državi oziroma v vseh postopkih, demokratičnih postopkih. Te demokratične emancipacije v Rusiji nikoli ni bilo. Treba je to izpostaviti, kajti to je temeljna podstat ruske družbe. So se pa oblikovale nove klike kapitalistov, ki predstavljajo nadaljevanje sovjetskega sistema oziroma neke vrste oligarhije. Vse to pomeni, da bo še naprej obstajala tudi propaganda proti Zahodu in zato se moramo vprašati, proti čemu se želimo boriti oziroma braniti. V poročilu je treba omeniti historične oziroma zgodovinske vrednote in pa tudi eh, naše demokratične pridobitve, ki jih želimo ohraniti. Ruska propaganda je usmerjena zoper vsak element, ki ga lahko izkoristi. Mislim pa, da ne bi smeli odzivati na provokacije, naprimer zvezi z Kubo, Vietnamom in vsemi ostalimi državami, ki so bile uporabljene kot orodje v ruski propagandi. Uh, Tu gre za Leninovo ideologijo in zato moramo jasno povedati, da se želimo boriti za zgodovinske vrednote našega naroda oziroma naših prednikov. Mi branimo Zahod, ki je sposoben zagotoviti demokratično neodvisnost vseh narodov in zato se ne želimo spuščati v kulturne boje, eh, ki jih spodbuja sovjetska sfera to so stvari, ki jih opazujemo, ampak ne, ne moremo jih podpreti. Hvala. Thank you very much, uh, dear colleague Jurek. Najlepša hvala, kolega Jurek. Sedaj pa dajem besedo gospodu Zdrojskemu, ki se trenutno ukvarja s sporočilom na to temo v odboru Kult. Vezi kolegžanki. Po pierwsze, rzeczywiście jest to bardzo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. V prvi vrsti je to izjemno pomembno poročilo in izjemno pomembna tema, pa tudi zelo pomemben problem. V vsakem primeru eh, se lahko strinjamo, da je to poročilo bilo pripravljeno precej pozno, kajti propaganda traja že precej časa in je dobila izjemne razsežnosti. Bi pa izpostavil tri zadeve. Prvič, Evropa je v tem trenutku izjemno nemočna, ko gre za obrambo pri tej propagandi. Nobenih instrumentov nimamo za obrambo, nobenih sredstev nimamo za to in prav tako ni, eh, ne obstaja noben program izobraževanja oziroma usposabljanja, ki bi že mladim v šolam eh, dopovedal, da politični marketing oziroma politična eh, propaganda pomeni eno, realnost pa drugo treba je tudi upoštevati celoten pristop k temu. Vsekakor eh, ne bi smeli, se ne bi smeli prepuščati tem sentimentom. Propaganda je nekaj, kar je dejstvo v javnem prostoru, ampak na to se je treba ustrezno odzvati, če želimo pridobiti javno mnenje na našo stran. Prav tako je treba povedati, da ljudje ne smejo nasedati lažem in pa pol resnicam propaganda nima nobene zveze z dejanskimi informacijami oziroma z dejstvi. Predvsej dezinformacije kroži med nami, predvsej napačnih interpretacij stvari, predvsej stvari, ki so izjemno, um, ehm, nedvo, ki so izjemno dvoumne. In eh, če nam ne bo uspelo preprečiti tega, potem ne bomo nikakor uh, Eh, dosegli naših ciljev. Te stvari je treba zapisati v poročilo in mislim, da se nima smisla samo osredotočiti na propagando ene države oziroma ene regije. Propaganda je fenomen, ki je širšega pomena, ki se pojavlja tudi v druge. Evropa je ogrožena zaradi te propagande iz različnih zornih kotov, iz različnih e, strani. Bi pa v koncu tudi povedal, da se mi zdi, da da, trenutno, da smo trenutno res v hibridni vojni. Ampak, če je to res, potem morajo tudi naši instrumenti za obrambo biti hibridni. To tudi pomeni, da tradicionalni instrumenti iz druge polovice prejšnjega stoletja niso več uporabni. Treba je obraniti naše vrednote in pa naš razum. In ravno zato potrebujemo tehnološke inovacije tudi na tem področju. Samo tako bomo lahko preprečili dezinformacije in pa lažno propagando zoper nas. In samo tako mm, bomo lahko tudi preprečili smrti nedolžnih ljudi. Zame je ključnega pomena, da pri teh dejavnostih eh, ne odreagiramo z kontrapropagando. Treba je ohraniti evropske vrednote in jasno ločiti med propagando in pa informacijami. Treba izpostaviti dejanske interese tistih, ki zganejo propagando proti nam in pa izpostaviti avtore te propagande. Na nas pa je, da poskrbimo za ustrezne informacije in da mlade ter otroke pripravimo na to, da bodo tudi sami sposobni uh, se boriti proti propagandi in jo prepoznati. Samo tako bo celotna družba ostrešna, uspešno uh, lahko um, podporna pri tem. Hvala, zdaj pa gospod Panceri. Grazie, presidente. Molto brevemente, ma... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto na kratko. Še zmerom smo v fazi izmenjave mnen in zato bi morda povedal nekaj o svojih pomislekih in težavah, na katere sem naletel pri svojem dosedanjem delu namreč nočemo imeti izkrivljenega pogleda na zadeve, tako da ne moramo gledati samo na rusko propagando, pri tem pa zanemarjati druge in ne moremo enačiti Rusije in Dajša. Moramo znati razločevati zadeve. Sicer bodo vsa naša prizadevanja popolnoma brezplodna. Druga zadeva. Močneje se bo treba poglobiti tudi vprašanja tehnične opreme in sistemov, ki se ukvarjajo s tem, glede informacijske tehnologije in računalnikov. Sploh ne gre zgubljati besed, ampak ne gre samo za to. Obstajajo veliko bolj sofisticirani sistemi, ki se ukvarjajo s tem, s propagando in ki jih sploh ne vidimo. Tako da moramo najprej začeti s tem, da ugotovimo, zakaj gre in katere instrumente imamo sploh na voljo za reševanje tovrstnih problemov. Tretja zadeva, ki bi rad podaril, pa je naslednja. Glede na to, da prihaja propaganda iz več strani, si moramo priznati, da najmočnejša propaganda pravzaprav prihaja od znotraj, iz držav Evropske unije. E, in zato ne moramo govoriti samo o tem, kako se bomo branili pred propagando iz tretjih držav. O tem smo že večkrat govorili, namreč o evropskih državah vrednotah, o evropski identiteti. Lahko je namreč eh, omajati zaupanje v evropske vrednote, če ne vemo, zakaj gre. Eh, sami sebe smo naredili šipke in krhke in eh, ravno naša slabost bo pritegnila tujo propagando. Zato si ne smemo zakrivati oči pred lastnimi napakami in slabostmi ker prav gotovo so na delu določene sile, ki si prizadevajo za zlom Evropske unije. Torej je treba razmišljati tudi o tem, da se včasih obnašamo samo uničujoče. Samo to sem hotel upozoriti. Ne prihaja vedno samo od zunaj. Da, to je zelo zanimivo, kar je povedal kolega Freud. To se pravi, ne moremo sedaj krati govoriti o Rusiji in Dajšu in morda je res, da je bolje, da se najprej soočimo z lastnimi slabostmi in si pogledamo, zakaj gre. Στην έκθεση του ψηφίσματος για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας των τρίτων gospod Epitejos. Hvala lepa. No, če že govorimo o propagandi, je Rusija vsekakor vključena v to. In mislim, da uh, gre tukaj za določene posege, uh, ki jih ne smemo zanemariti, še zlasti, ker govorimo o Rusiji kot o strateškem partnerju, potem govorimo o skupnih prizadevanjih za reševanje sirijskega Eh, problema. Po drugi strani pa demoniziramo Rusijo kot sovražnika, kako ne jo potem resno jemljemo kot partnerja. Eh, kaj bi potem radi imeli? Sovražnika v Rusiji ali ne? Ali hočemo imeti partnerja? Menim, da je podarjanje propagande zelo kočljivo. Če hočemo imeti strateškega partnerja v Rusiji, in če hočemo uh, uporabiti Rusijo kot neke vrste eh, šerifa na kriznih območjih, potem moramo paziti, kako zadeve razmejujemo. Ker včasih je res težko tudi razmejiti med samo propagando in informacijo. Včasih je kot propaganda obsojeno tudi preprosto govorjenje resnice. Zato menim, da če hočemo biti kredibilni, če hočemo biti verodostojni, potem mora med eh, državami Evropske unije najprej obstajati solidarnost, ne moremo pa lagati z ene strani na drugo stran Evropske unije, ne moremo govoriti, da je Evropska unija zelo pomembna, da ima svoje vrednote in hkrati zatiskati oči pred naračajočo revščino določenih držav članic, govoriti o solidarnosti in prepuščati posamezne države članice njihovi usodi, ne da bi jim pomagali. Torej, treba je najprej pogledati na vse nedoslednosti in napake, ki smo jim priča v lastni sredi. Potem šele pa se bomo lahko pogovarjali o Rusiji. Potem je tu, če že govorimo o tem, še eno pomembno vprašanje in sicer pravoslavna crkva pravoslavna crkv namreč eh, ni nujno, da uporablja ravno eh, propagando na način, kot si ga predstavljamo, temveč lahko propagando širi tudi bolj diskretno preko evangelija in na podobne načine. Torej, s tem nočem seveda eh, obsojati vse poprek pravoslavno, crkav. Ampak čisto tako vsem, ki govorijo o tem, kako Rusija ogroža evropske vrednote, naj se najprej zamisli o tem, kaj sploh te vrednote so in kako jih bomo zagovarjali. Hvala. Najlepša hvala, gospod Epitidejos. Res je, da. Uh, se pogosto krat obnašamo, kot da bi bili raje tekmeci kot partneri, ampak mislim, da gremo lahko naprej za spravo, bomo dali besedo kar kolegici, ki rada sodeluje v debatah na to temo in rada prispeva k oblikovanju zunanje politike. To je gospa, kaljete. Da, hvala, gospod predsedujoči, točno to sem hotela povedati. Zdi se mi, da je poročilo gospe Fortiga, del uh, v bistvu prispevka Evropskega parlamenta uh, k poročilu, ki ga pripravlja gospa Mogherinjeva o globalnem stanju in o politiki Evropske unije na vzven. Eh, mislim, da so te zadeve, o katerih danes razpravljamo, zelo povezane med seboj. Uh, Vprašati se moramo, kako najti pravo ravnoteže med svobodo medijev in med pošteno, lojalno konkurenco. Namreč ne moramo govoriti po eni strani o pošteni konkurenčnosti, če po eni strani poslušamo eh, in verjamemo programom, kot so Russia Today in Sputnik. Zaradi tega je zelo pomembno, da Evropska komisija ne le izvede, raziskavo o teh eh, oblikah prikrite vojne preko informacijskih sredstev, temveč da tudi eh, dokončno spozna, da je nujno potrebno najti načine, kako promovirati evropske vrednote, kako kako eh, nadgraditi naše zmogljivosti za soočanje sovražno propagando. Potem bi se pa lotila še ene zadeve, ki se mi zdi zelo pomembna. Več časa moramo namreč posvetiti izobraževanju, naučiti ljudi, kako analizirati določene informacije. Namreč tukaj gre za vseživljenjski proces učenja. Zato se moramo tudi vprašati, kako okrepiti obstoječe evropske mreže informacij, kako uporabiti znanja, ki jih že imamo in povezavo z drugimi mednarodnimi organizacijami, še zlasti s tem mislim center odličnosti pri NATO, recimo v Rigi. Ampak obstajajo tudi drugi možni deležniki. In potem gre tudi za financiranje, sicer nezakonito financiranje, ki priteka po različnih skritih kanalih. In je namenjeno ravno tem hibridnim informacijskim vojnam. Menim, da ni dovolj, da imajo države članice obveščevalne informacije, službe in opazujejo, kaj se dogaja v soseščini, temveč sem prepričana, da se moramo osredotočiti na oblikovanje obveščevalne službe Evropske unije, ki bi bila sposobna preiskovati povezave in ilegalne, nezakonite kanale, ki vodijo do raznih medijev in novinarjev. in eh, podpirati pošteno komunikacijo in informiranje. Zavedati se moramo, da je najhujša grožnja pranje možganov. In zato moramo biti zelo previdni, če se postavljamo v bran svojih vrednot, ker to je res naša najpomembnejša naloga. Hvala. Thank you very much, uh, Sandra. Now I'd like to give the floor once again. Hvala lepa, Sandra. In sedaj dajem spet besedo poročevalki gospe Fotiga. Hvala, gospod predsednik. Naj se najprej zahvalim vsem sogovornikom in sogovornicam, vsem, ki ste se oglasili. Res je zelo pomembno, da si izmenjujemo mnenja v zvezi s to tematiko omenila sem že, kakšna je struktura teh vprašanj, da je težko podati ustrezno sintezo. To nikakor ni lahko. Veliko je treba pregledati eh, dokumentacije v podporo vsem stališčem, ki smo jih tu navedli. Je pa to odlična podlaga za nadaljno razpravo. Eh, močno cenim tudi osnutek mnenja, ki nam podaja še drugačen zorni kot in to menim, da je zelo plodno za našo razpravo in tudi zelo poučno, da se s tem seznanimo. Še zlasti se mi je zdela zanimiva pripomba o vsega, nujnosti soočanja s hibridno vojno s pomočjo določenih hibridnih orodij. In pripričala sem, da bo treba um, nekoč pozneje na sestankih poročevalcev v senci, ki so predvideni za naslednje zasedanje v Strasburu, obravnavali tudi to. Hvala še enkrat kolegicam in kolegom za vso podporo in kot rečeno, računam s tem, da boste podali še svoje komentarje in pripombe. Dovolite mi morda le še to, da še enkrat omenim eh, kremljsko strateško komunikacijo. Tako kot bi nekateri to radi uporabili. Eh, in eh, podarjali, da nas Putinov eh, režim stalno hoče zmanipulirati tukaj na Zahodu. Če pa to povežemo skupaj v eno poročilo, skupaj z Daješom in njihovo strateško komunikacijo, obstajajo, če nam je to všeč ali ne, vrsta dejavnikov, ki vsega, se dan današnji obračajo proti nam. To moramo priznati, se s tem soočiti in razumeti, zakaj gre. Razumeti najbrž tudi drugačno naravo to vrstnih orodij in se z njimi tudi drugače spopasti. Pa vendar ne pri tem ne smemo ostati naivni, ker ko se soočamo s temi težavami, so realne, In zato zdaj se ozrem še na pripombo gospoda Freunda o možni razliki med Polsko in Portugalsko kot tarčama ruske propagande. V poročilu je bilo omenjeno, da so ukrepi, ki jih izvajajo, ponavadi narejeni po meri, torej ciljno usmerjeni na občinstvo, če lahko tako rečem, v posameznih državah članicah. Po eni strani se mi zdi, da je veliko prizadevanj usmerjenih ravno to, da bi prodrli v Polsko. Ampak naj vam povem, da smo ravno mi zelo dobro cepljeni proti temu, ker smo bili že stoletja prej tarča to vrstnih napadov. Tako da ni slučajno, da se na seznamu, na črnem seznamu Putina nahaja kar veliko število Poljakov. Torej, gre za nekoliko različno vprašanje, ampak kot rečeno, proces je pač tak, da je rusko delovanje ponavadi v enaki meri usmerjeno na vse države članice Evropske unije. In kot je rekel kolega Ostrevičius, ko je omenil to dekle iz Nemčije, menim, da je bil ta njegov opis ravno ustrezen. Hvala lepa, gospa Futiga, za vaš zaključek razprave. Že vidim, da bo veliko pogajanj med eh, poročevalci v senci, ker izhajajo iz različnih konceptov. To bo kar naporno, da se vse to usmeri in eh, sestavi v celovito poročilo. Kot vidimo, bodo v razpravi omenjene tudi verske zadeve, zato vsem skupaj želim veliko sreče. E, je pa zadnji rok za oblikovanje predlogov sprememb čez dva dni, tako da vas prosim, da to upoštevate. E, naslednjič pa bomo to poročilo obravnavali 27. junija, da septembra se bo to sprejemalo v plenumu. No, sedaj pa imamo eh, na, toč, na dnevnem redu točko, ki smo jo predstavili iz dopoldanskega dela in sicer obisku delegacije AFET v Bosni in eh, Hercegovini. Pa ne vas spomnim, še nekateri ste namreč prijeli povabilo za srečanje na ameriškem veleposlaništvu o predstavitvi. Eh, filma The Winter on Fire, ki je bil nagrajen z Oskarjem eh, skupaj s predstavniki Ukrajine. Upam, da se boste tega lahko eh, udeležili. Namreč širjeno predsedstvo se bo sestavljalo nekoliko prej, kot smo predvideli, že ob šestih. In zato vas vse, ki bi radi prišli, opozarjam, da je to na vrsti danes. No zdaj pa glede obiska Afeta v Bosni in Hercegovini, bili smo v Mostru in Sarajevu v sredo in četrtek, to je bil prvi tak obiska Afeta v Bosni in Hercegovini po formalni ulogi te države za članstvo v Evropski uniji, to je bilo v februarju in zato je bilo treba tudi podariti, da je Evropski parlament imel odločilno vlogo pri ustvarjanju pravega vzdušja za sprejem tega, te vloge. No, ob tem smo imeli tudi močno podporo komisarja Hanna in gospe visoke predstavnice Mogherini. Kot rečeno, začeli smo v Mosterju, enem od največjih mest Bosne in Hercegovine ker je šlo za poglavitno vprašanje izvajanja sklepa ustavnega sodišča iz leta 2010 v zvezi z lokalnimi volitvami, vendar žal eh, volitev ni bilo od leta 2009 in splošne volitve, ki so sedaj načrtovane za začetek oktobra, so še vedno v zelo nezanesljivem ozraču, upamo, da bo prišlo do soglasja med strankami. V Sarajevu smo se sestali z gospodom Izetbegovičem, ki je sedanji predsednik eh, federacije, sestali smo se tudi z gospodom Zvizičem, predsednikom sveta ministrov in tudi s predsednikoma obeh eh, entitet, torej federacije Bih Fadila Novaliča in Republike Srpske Željke Cvijanovič. Sestali smo se tudi s parlamentarnimi eh, odbori z namenom, da bi še naprej eh, vsem jasno predali sporočilo, da je izvajanje pravega poslovnika bistvenega pomena in povedali smo jim tudi o našem urniku razprav ki so predvideni junija v Strasburu in se nanašajo na to področje. Ta država ima kot prioritetno nalogo tudi reformsko agendo ter vzpostavitev koordinacijskega mehanizma, pomembna pa je tudi prilagoditev eh, sporazuma o stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma Eh, v, tem, v tej luči pa je treba gledati tudi. Popis prebivalstva, ki tudi še ni bil izveden. Eh, vse to bo vplivalo na kohezivnost eh, te dokaj razcepljene države. To se je, hvala Bogu, v tem kontekstu že začelo. In gospod Dodik je predlagal sicer dva referenduma. Imeli smo tudi nekaj obiskov, če se spomnite, v tem parlamentu. Eh, predviden je pa še en obisk 1. decembra 2016. Glede vloge za članstvo Bosne in Hercegovine naj rečem, da upamo, da da bi se lahko status kandidata tej državi morda lahko podelil že leta 2017, morda celo v času slovaškega predsedovanja. Sedaj pa bi dal besedo gospodu Kristjanu Predi, našemu poročevalcu, ki je oblikoval odlično poročilo, ki je bilo sprejeto pred eh, dvema mesecema in nas bo nekoliko globje seznanil s tem procesom. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Venkovič je podal dokaj vsežno predstavitev vsega, kar smo počeli na tem obisku v Bosni in Hercegovini. Res je, da smo začeli v Mostarju, Eh, ko smo oblikovali sam načrt obiska, smo si to predstavili tako, da bi šli v Mostar in čestitali političnim silam v Bosni in Hercegovini za sklenitev sporazuma, ki bi morda končno lahko pripeljal do izpeljave lokalnih volitev v Mostarju, vendar žal se to ni zgodilo, nismo imeli dobrega rezultata, ki smo ga pričakovali. videli smo različne politične sile na delovanju, eh, vse njihove poglavitne politične stranke in poskušali smo razumeti, zakaj se lahko volitve izvedejo po vsodu v Bosni in Hercegovini, razen v Mostarju in zdaj smo priča odzivom, ki so nas nekoliko vsega, presenetili, ko so nam rekli, to je odgovornost mednarodne skupnosti, da to uredi. Na to smo se odzvali tako, da smo rekli, da mora Bosna in Hercegovina sama prevzeti odgovornost za svoje politične ukrepe in to velja tudi za Mostar. Torej smo bili zelo odločni s svojim stališčem. Eh, potem smo imeli sestanek z gospodom predsednikom Izetbegovičem in tudi njemu poudarili pomen volitev v Mostarju. Potem v Sarajevu smo se pogovarjali o vprašanju, ki je tudi zelo pomembno za vse organe oblasti, Namreč pogoji za kandidaturo Bosne in Hercegovine kot članice Evropske unije, še enkrat smo poudarili tri osnovne pogoje, ki vam jih je povedal že predhodni govornik, torej vzpostavitev koordinacijskega mehanizma, prilagoditev pridružitveno-stabilizacijskega sporazuma, in potem nadaljevanje reformske agende. To so torej pomembne točke. Gospod eh, Vigemark je tudi podprl naše sporočilo, In moram povedati, da nam je delegacija Evropske unije v Bosni in Hercegovini močno pomagala pri izvedbi samega obiska. Torej, srečali smo se tudi z dvema predsednikoma vlad, torej z gospodom Novaličem in gospod Svijanovič, kot je bilo tudi že rečeno in del poročila, ki je bilo sprejeto z veliko večino v tem parlamentu in se nanaša na Republiko Srpsko, vam je najbrž še v spominu. Eh, moram reči, da je bilo obnašanje predsednice vlade sicer zelo prijateljsko in prisrčo, vendar je naše mnenje in poročilo ocenila zelo na hitro kot zelo površno in ne. Uh, vsebinsko nepopolno. Torej, opazili smo, da obstajajo prizadevanja vseh deležnikov Bosni in Hercegovini, da bi se zadeli na poti v Evropsko unijo in to je pozitivno. A, poleg tega a, moram reči, da smo imeli tudi nekaj a, vprašanj v zvezi z a, metodologijo za izračun volilnih rezultatov in tu smo imeli tudi nekaj eh, odgovorov, ki so bili nekoliko podpričakovani, predvsem strani Republike Srpske. Potem je tu še vprašanje boja proti korupciji in izgradne institucije namreč pomembno je, da imajo v državi državne tožilce, ki jih ne bo strah izvajati svojih pooblastil, prav tako pa morajo tudi politične stranke prevzeti odgovornost v boju proti korupciji. E, mislim, da nam je konec koncev uspelo posedovati sporočilo o tem, da je nujno potrebno. E, vzpostaviti tudi razumevanje na strani naših kolegov bosanskih eh, parlamentarcev, eh, da se resno lotijo razprav o odprtih vprašanjih. Naš predsednik, gospod Elmar Brok, bo tudi hmalo prišel sem, da nam bo povedal, kakšen je zadnji razvoj dogodkov. Eh, tudi, gospod predsednik, o vas govorim. Torej, naš predsednik Brok in uh, Gospod Tonino Picula sta oblikovala pismo v imenu našega odbora, eh, ki omenja to spoštovanje postopka in kot sem rekel, smo spomnili s tem naše parlamentarne kolege na to, kako pomembno je imeti ustrezne organe in instance tudi za vzpostavitev ustreznega organa sodelovanja med obema parlamentoma. Naslednji sestanek pa je načrtovan za začetek junija. Najlepša hvala za vašo pozornost, želim vam eh, dober obisk ob tej priložnosti. Hvala, ker ste nas obvestili o našem obisku Bosne. Razprava je že potekla. A še kdo? Gospa Šujica, hrvaška kolegica, izvolite. Najlepša hvala, ker sem bila prisotna samo v prvem dnevu obiska v Mostarju in na večerji skozi Vige Marko, lahko povem nekaj besed o tem. Glede na moje mnenje, se mi zdi, da obstaja razlika med resolucijami, izjavami in pa med prakso ki jo opazimo na terenu. Te stvari so res izjemno um, vsak sebi. Politični uh, veljaki, zdaj govorimo o lokalnih političnih veljakih v Mostarju, govorijo o volitvah. In če ne dosežejo uh, eh, večine v, v skupščini v Sarajevu za to, da izvedejo sklep uh, ustavnega sodišča, potem se sedaj lahko upravičeno vprašamo, kako bodo lahko rešili bolj pomembno vprašanje. To je moje vprašanje. Jaz sem vedno naklonjen na Bosni in Hercegovini, sem vedno za eurointegracijo te države. Ampak to so vprašanja, ki me nekako silijo k tehtnejšemu premisleku o tem. Ne morejo spremeniti volilne zakonodaje, ne da bi poprej eh, izvedli sklep ustavnega sodišča, tako da počakajmo na to, kar se bo zgodilo. Kakorkoli, od vas sem slišala, da je bil vaš obisk Sarajeva zelo dober in eh, da se vsi skupaj že veselimo, že kar se da konstruktivnega pristopa. Najlepša hvala, tako da vsi skupaj pomagamo Bosni. Še kdo? No, pa bom še spovedal nekaj kratkega v zvezi s tem. Sploh pri delu eh, obiska, ki je potekal v Mostarju, čeprav mi tam ni bilo, sem začel o tem razmišljati. Tudi za Sarajevo to velja. To je povezano še posebej z Bosno in Hercegovino, pa tudi z drugimi državami. In sicer, da v teh državah zaradi strahu pred preteklostjo nimajo poguma za pogled v prihodnost. Vsi se med sabo blokirajo zato da lahko ohranijo svoje današnje položaje in zato da se ne ponovijo dogodki iz preteklosti. In zato tudi manjka pogum za to, da se poenotijo na poti v Evropo. Bosna je neke vrste mikrokozmos vsega tega, vsekakor ni možno seči koraka naprej brez enotnosti. Ampak eh, pogoji za življenje se tam slabšajo, ravno obratno kot v Evropi. In vse dokler te temeljne ideje zaupanja v Bosni ne bo, bo Bosna ostala v položaju, kakršnem je danes. In vse tri skupine so vsaka na svoj način soodgovorne za to stanje. Mislim, da moramo tu najti novo izhodišče za situacijo. To se mi zdelo zelo zanimivo morda ne toliko vsebinsko, ampak eh, bolj oblikovno, način pogajen, pogovorov med eh, ministrskim predsednikom Federacije BIH in pa eh, predsednikom vlade Republike Srpske. Vsebinsko se stvari niso spremenile, čeprav gre za druge ljudi. Zdi pa se mi, da so njihovi medsebojni odnosi vsaj nekoliko bolj konstruktivni, kot pa je to bilo še nekaj let nazaj. Upam, da me moji občutki niso izdali, ampak meni se je tako zdelo in to se mi zdi najpomembnejše sporočilo vsega tega. Vemo, da lahko celotno zadevo obdržimo skupaj samo, če bo za to državo še vedno obstajala evropska perspektiva ampak upam, da to ni neka navidezna perspektiva za ohranjanje samega stališča oziroma stanja, ampak da je to tudi dejanska perspektiva. Čeprav nisem pripričan, da to je res tako. Ali gre morda v Bosni samo za uradne, eh, za kuliso, ki jo postavijo v naših obiskih, eh, dejanskega napredka pa ni, ali gre za dejanski napredek. Tega ne vem. Tu sem nekoliko skeptičen. Zato se treba s temi ljudmi uh, o tem iskreno pogovoriti in odstraniti vso, kul, vse kulise, uh, navidezne kulise, čemu smo bili priča do zdaj. Samo tako bomo lahko dobili jasno sliko. In zdi se mi, da če beremo ankete med mladimi o tem v Bosni in Hercegovini, stvari razumejo na enak način in da vedo, da bodo stvari lahko šle v napačno smer, če se to ne bo zgodilo. Često se stvari ne, bolo, ne bodo Eh, spremenile, bo tudi čez 20 let morda še vedno enako eh, in še vedno naj bi obstajale evropske perspektive za državo, ampak temu ne bo tako. Zato smo še enkrat resno razmislili o tem in naslednje skupne srečanje z predstavniki tako federacije kot tudi Republike Srpske bi lahko izvedli v Banja Luki, ne v Sarajevo. Ja. To je razlika. Ravno zato, ker vsi pravite, da ne, bi to morali storiti. Ravno zato, ker sta oba dejala, da bi to lahko storili. Samo zato, da bi sprožili eh, drugačen način razmišljanja in da bi lahko dosegli rešitev. Zdi se mi, da bi to moralo biti pot, ki jo moramo obrati. Še enkrat hvala vsem kolegom in kolegicam, ki so sodelovali pri tem in s tem tudi. Končujem današnje zasedanje, tako da lahko začnemo z sestankom razširjenega predsedstva. 2. junija je naslednji sestanek odbora AFET. Kateri dan je to? To je naslednji četrtek. A moramo to res storiti? Mislim, da ne. Naslednji četrtek. Kaj pa imamo na dnevnem redu? No, Menrit lahko vedno napolnimo. Težavo je na svetu vedno ogromno. No, razen poročil Evropskega parlamenta, ki niso tako o, pomembna, da bi se morali samo zaradi tega sestajati. E, to je dan, ko skupine ELS sploh še ne bo tu. Razen, če torej ni kakšnega res nujnega razloga, da se sestanek organizira 2. junija, predlagam, da se ta sestanek črta. Torej 2. junija ne bo zasedena Afrika in se sestanemo šele 13. in 14. junija. 6. junija pa se tako ali tako dobimo v Strasburu in morda bi lahko razmislili o tem, da bi na tisto zasedanje dali nekaj pomenih vprašanj, ki jih smo jih želeli obravnati drugega. Se s tem strinjate? Kajti ponovadi so ti poldnevni sestanki v četrtkih vedno bolj slabo obiskani in zato pač nimajo smisla. Kolegi so že na poti v svoje uh, volilne okraje, kolega Tenok pa se lahko v tem času mirno pobriga za Brexit. Tako, najlepša hvala, sedaj je nekončano. Jaz smo srce v filmu.